Dobrodošli na drugi javni razpravi o prihodnosti SKP. To razpravo organiziramo s sodelovanjem predsedujočega odbora AGRI v Evropskem parlamentu, gospodom De Castro. in s komisarjem odgovornim za kmetijstvo in razvoj podeželja. To je gospod Čolos. Torej, dobrodošli. 12. oktobra je Evropska komisija predstavila svežen sedmih uredb glede prihodnosti skupne kmetijske politike o reformi SKP. Oktobra pa je potekal tudi sestanek odbora, prvo branje. Novembra smo imeli razpravo o direktnih plačilih, Naslednji sestanek sveta bo decembra, tam se bodo pogovarjali o razvoju podeželskih območij. Med neformalnim sestankom sveta ministrov v Vroclavu pa smo organizirali tudi odprte razprave v Evropskem parlamentu, ki se bodo osredotočale na razvoj SKP. Prva izmed teh razprav je potekala 7. novembra te razprave so se udeležili ministri za kmetijstvo z držav članic Evropske unije, pa tudi poslanci iz državnih parlamentov. Tudi danes so prisotne organizacije kmetov in a, eh, gospod De Castro je posredoval predlog, pravi, da nismo povabili vse vseh kmetijskih organizacij po celi Evropi, vendar pa naj vam povem, da smo posredovali v bilo več kot 50 eh, kmetijskim organizacijam, ki se neposredno ukvarjajo z kmetijsko proizvodnjo in pa z industrijo predelave oziroma predelovalno industrijo. Ne izključno s trgovanjem torej. Seveda je človeško popolnoma nemogoče, da bi povabili vse predstavnike vseh organizacij, da se odeležijo določene razprave. No, tako da, če kdo slučajno ne prisostuje, eh, morda ni neposredno povezan z vprašanjem kmetijske proizvodne. Tretja razprava bo potekala 19. decembra po zaslugi gospoda De Castra. Med eh, zasedem na svetu pa bomo povzeli rezultate teh treh razprav januarja bomo skušali predstaviti sklepe polskega predsedovanja glede skupne kmetijske politike. Prav tako se bom obrnil na gospoda Pavla de Castra, predsedujočega odboru Agri, na to bom predal besedo gospodu komisarju, na to pa bodo svoje pripombe predstavili še poročevalci na to pa še preostalih 25 govorcev, ki bodo imeli vsak na voljo 4 minute. Tako vsem bom predal besedo in upam, da bomo do šestih zvečer zaključili z razpravami, če bo pa slučajno ostalo še kaj časa. 18. oktober, zahce, da bi smo dokonali podsumovanja v odvratnej kolegi potem bomo imeli, eh, če bo kaj časa, še Catch DI in eh, na to bomo lahko povzeli vse razprave tudi v okviru današnjega omizja. Zdaj pa predajam besedo gospodu De Castro, prosim. Grazie, caro Marek, buongiorno e grazie a tutti voi per la presenza. Najlepša hvala, Marek. Dobar dan, najlepša hvala vsem, da ste se danes popovdne udeležili tega pomembnega sestanka. Tako da bomo lahko poslušali, kaj imajo povedati zastopniki nevladnih organizacij, kmetijskih zadrug in kmetijskih organizacij. Predvsem bi se zahvalil ministru Marko Savičevu, ki je predsednik eh, sveta, vseeno predsedujoči svetu, organiziral je ta sestanek in tudi otvoril današnji dogodek za vse prisotne. Prav tako pa pozdravljam komisarja Čološa, ki se je kot vedno izkazal pripravljenega poslušati in razpravljati z nami. Pred nami imamo zelo ambiciozen cilj. Imeti neposreden konstruktiven dialog med eh, vsemi udeleženimi v sektor kmetijstva, tako predstavniki civilnih družb, kot instituciji, vsi, ki bodo soodločali o reformi, reformi, na kateri vsi delamo. Reforma skupne kmetijske politike je po mojem mnenju izredna, saj smo se odločili nadaljevati po zelo drugačni poti pri, um, na razvitih področjih, se namreč eh, poraja strah eh, zaradi pomankanja, zaradi preskrbe s hrano in tako dalje. V prihodnosti bo to prav gotovo tudi nekakšen sistematični pojav in naš celotni sistem bo v naslednjih letih preizkušen. Kmeti bodo potrebovali nove instrumente, s katerimi se bodo soočili s to novo, težko situacijo. Kmetijstvo v naslednjih letih mora zagotoviti zanesljivost preskrbe in omogočiti tudi nekatere druge ukrebe, ko gre za socialno kohezijo, za varovanje okolja in vse druga vprašanja, o katerih pogosto razpravljamo. Najprej pa potrebujemo predvsem trajnostno, vzdržno kmetijstvo z gospodarskega vidika, kar pomeni, da je naša današnja odgovornost predvsem, da poskrbimo, da bo imel ta sektor, naši kmetije, vse instrumente, da se lahko s tem soočijo, s tem novim izzivom, ki izhaja iz nove situacije. Torej, da se proizvaja več, onesnažuje pa manj. Tako zavezali se bomo k temu, da bomo oblikovali novo skupno kmetijsko politiko, ki bo okrepila ulogo naših kmetov, jih naredila bolj konkurenčne in jim omogočila, da se zaščitijo pred nekaterimi tveganji, ki so neposredno povezani s tem novim scenarijem scenarijem nestabilnosti na trgu, ki ogroža njihov obstoj. Nikako ne moremo sprejeti nobene dodatne izgube kmetijskega potencijala in kot smo povedali že večkrat, imamo kot eh, Evropski parlament pred seboj velik izziv na osnovi dveh parlamentarnih poročil. Eno poročilo je osnovano Torej gre za poročili Desa in Lajna. Skupaj s svetom smo odgovorni tudi za rezultate tega pomembnega zakonodajnega pristopa. Prav tako pa tudi za sam mandat, ki izhaja iz široke večine, ki je izglasovala ti dve omenjeni poročili v plenarnem zasedanju. Med prvimi razpravami v okviru tega odbora, temu sem tudi predsedoval, je postalo jasno, da se bomo morali v naslednjih mesecih osredotočiti predvsem na spodbujanje proizvodnje, tako da bomo posodobili pa tudi spreminjali v pravo smer. Zagotoviti moramo, da bo prihodnost SKP vedno bolj enoznačna, ampak tudi fleksibilna. Uvesti pa moramo več ukrepov, da se bomo lahko soočili z različnimi krizami, ki so imele tako negativne posledice na trg in na sam sektor. Zato pozivamo komisijo, da nas pri tej vlogi podpira in eh, spodbuja napredek, nadaljne korake proti sporazumu, ki ga bomo, upam, k malu dosegli. Gre za pomembne sporazume, za katere sem prepričan, Marek, da nam bodo vsem izrazito pomagali in danes je prav gotovo lahko prispevek v to smer, ko govorimo z predstavniki kmetijskega sektorja in pa organizacij. Skušali bomo si bomo prizadevati za konvergenčnost in eh, tudi izboljšati ta predloge iz poročila ter eh, na to oblikovati skupne predloge, ki so v skladu z realnostjo. Pripričan sem, da lahko osnujemo nekaj, kar bo za naše kmete zelo koristno, koristno pa tudi za vse evropske državljane. Hvala. Dziękuję bardzo, Paulo, za wprowadzenie. Bardzo proszę, Dacjan, o zabranie głosu. Najlepša hvala, Paolo, da si nas tako uvedel v današnjo temo. Zdaj pa predajam besedo komisarju. Najlepša hvala, Marek, najlepša hvala eh, odboru Agrin, da je organiziral to konferenco, konferenco, ki izhaja tudi iz eh, konference Evropskega parlamenta. Eh, naj vas opomnim, da bo 19. decembra komisija organizirala konferenco, na katero ste tudi vabljeni. Eh, povabili pa bomo tudi eh, strokovnjake iz eh, nastavnega področja, analiste, ki bodo predstavili svoje mnenja in pa tudi analize glede predlogov reforme SKP. Tako pa bomo zaključili s ciklom treh konferenc, ki smo jih organizirali skupaj s svetom in parlamentom. Zelo hitro se bom navezal na vsebino teh predlogov in tako skušal orisati nekatere elemente, ki so se mi zdeli pomembni. In mislim, da boste o tem govorili tudi vi. Javna razprava od začetka pogovora o reformi se je zelo uh, osredotočila tudi v samo ozelenitev, tako da ne bomo o tem govorili preveč, saj smo to že obdelali. Naj omenim le dejstvo, da bomo upoštevali tudi trud in mislim, da je to pomembno tudi za javnost. Upoštevali trude, ki ga je evropsko kmetijstvo vlagalo že leta in leta, zato da bi postalo bolj zeleno in bolj v skladu s potrebami eh, z dobrim upravljanjem z naravnimi viri. Tukaj sem vas želel upozoriti predvsem na dejstvo, da od 70. in 80. letih eh, uporaba nitratov v eh, kmetijstvu je upadla za 25 odstotkov, na to pa tudi eh, deforestacija oziroma sekavanje gozdov pa je upadla za 50 odstotkov. Vendar pa skušamo narediti še večji napredek, še, doseči še večjo spremembo v samem duhu, ko gre za kmetijstvo, za kmetijsko prakso, pa tudi za vse druge dejavnosti. In ravno ta povezava med proizvajalci in med družbo se mi zdi za prihodnost bistvenega pomena. In ravno v to smer gredo torej vsi predlogi, ki smo jih predstavili. Konkurenčnost, kot pa je povedal Paolo, konkurenčnost evropskega kmetijstva vsebuje pa tudi elemente, ki so povezani z gospodarstvom, z gospodarsko konkurenčnostjo. In eh, tukaj je neko vprašanje, o katerem smo malo govorili od začetka predlogov 12. oktober. In to je vprašanje trga in pa organizacije proizvajalcev. Tukaj vas moram opomniti e, na to, da če želimo ohraniti konkurenčnost evropskega kmetijstva in omogočiti proizvajalcem, da še naprej upravljajo svoje delo, moramo ohraniti direktne pomoči, direktno podporo, tudi kar zadeva dohodke S tem pa moramo zagotoviti tudi boljšo razporeditev teh direktnih podpor, direktnih plačil med državami članicami, pa tudi znotraj držav članic, ter obenem upoštevati tudi vse zgorne meje in pa opredelitev samega kmetijstva, tako da bi bili pri tem čim bolj učinkoviti pri torej črpanju teh virov. Vse te reforme pa pomenijo pomemben korak proti novi obliki upravljanja trga, tukaj gre tako za sodelovanje javnosti, kot pa tudi tistih akterjev, ki vplivajo na kmetijski sektor in kmetijski trg. Na tem področju smo se odločili ohraniti intervencijski sistem na trgu. Tukaj gre za javni intervencijski sistem, kjer je potrebno razširiti zasebne zaloge v vseh plasteh sektorja, ter zagotoviti tudi eh, varnost ter pa mobilizacijo, hitro mobilizacijo v izrednih primerjih. Te intervencije na trgu niso povezane le na nihanje cen na trgu, ampak na vse gospodarske probleme, ki se lahko pojavijo in lahko vplivajo na posamega proizvajalca. In, uh, S temi predlogi smo želeli zagotoviti nekakšno varnostno mrežo in pa tudi sredstva, s katero bi to lahko udejanjali. Mislim, da gre da tako svet kot parlament in komisija v to smer. Za konkurenčnost eh, je prav gotovo pomembno raziskovanje, vendar pa bomo o tem še govorili, raziskovanje in izobraževanje. Ehm, sam pa se ne bom temu preveč eh, posvečal dovolite mi, da dodam še nekaj glede varnostne preskrbe oziroma zanesljivosti preskrbe. Upoštevati moramo različne gospodarske situacije, s katerimi se srečujejo različni kmetijski sektori. V to varnostno omrežje, v te varnostne temelje smo torej eh, želeli vključiti eh, nekakšno rezervo, krizno rezervo eh, v višini 3,7 milijard evrov za celotno obdobje. Eh, ta sredstva bi lahko črpali v primeru izrednih situacij. V drugem stebru skupne kmetijske politike predlagamo tudi mehanizme, ki bodo omogočali državam članicam in pa proizvajalcem, da bodo ta sredstva uporabljali eh, za, spodbud, za, za, za to, da bodo spodbudili proizvodnjo, da bo proizvodnja bolj učinkovita in bo upoštevala ne le vidike, ki so povezani z podnebnimi spremembami in s podnebnimi učinki na kmetijsko proizvodnjo, ampak tudi učinke samega trga in pa spremenljivost dohodkov, spremenljivost cen. Torej, iz tega mehanizma bodo lahko imeli proizvajalci, kmetje, neke vrste vzajemni sistem, na podlagi katerega bodo lahko črpali eh, nekaj podpore tudi v tistih letih, ko je ta spremenljivost eh, cen veliko večja. No to pa še en element, ki ga lahko dodamo k tem instrumentom. Tukaj gre za organizacije proizvajalcev. V prihodnosti bomo imeli učinkovit trgovinski sistem, vendar moramo za to se osredotočiti na te organizacije in ne le na nekakšne birokratske obremenjene sisteme. Bolj se moramo torej osredotočiti na kmetijske organizacije. Tukaj torej predlagamo, da bi nekako razširili to možnost priznavanja organizacij na vse sektorje. Predlagamo torej, da bi razširili tudi specifične ukrepe, recimo za sektor sadja in zelenjava, tudi na druge sektore, da bi torej tisti kmete, ki se odločijo, da se bodo organizirali, vzpostavili celo vrsto ukrepov, ki bodo usmereni v trg in to na kolektiven način in bodo lahko formalno priznani tudi strani vsake države članic. Ne glede na to, ali gre za kmetijske organizacije ali pa poklicne organizacije. Torej, obvezno, obvezno priznavanje za vse vrste kmetijskih organizacij ali pa medsektorskih organizacij. K temu dodajamo tudi pravilo antitrusta, torej izjeme antitrusta, ki omogoča, da v vseh sektorjih kmetijstva, ne le v sektorju zasade in zelenjave, to izjemno pravilo, ki pravzaprav omogoča organizacijam proizvajalcem pravi instrument, s katerim lahko kolektivno ukrepajo in eh, uskladijo eh, proizvodnjo, eh, spodbujajo, promovirajo proizvode, obenem pa pridobivajo tudi eh, pomembne naložbe, kar seveda vodi k večji produktivnosti. Struktura teh eh, kmetijskih organizacij je nekaj, kar bomo podpirali tako ob snovanju, tudi, kot tudi kasneje, ko bo šlo za snovanje programov upravljanja, programov um, izvajanja naložb. In menim, da bo v prihodnosti, ko bomo uporabljali več eh, instrumentov za trge, to uporabljali eh, ne le v samih eh, organizacijah kmetov, ampak tudi na drugih področjih. Te organizacije proizvajalcev bodo lahko torej naredile vse, ko gre za naložbe. In edini element, ki ga še nismo vnesli, je to, da bi določili cene oziroma kvote. Kar pa zadeva preostalo, pravzaprav lahko vse skupaj določimo na kolektiven način. In v tem smislu bo vloga organizacij, proizvajalcev prav gotovo okrepljena. To so bili torej tisti vsebinski vidiki, ki sem jih želel danes povdariti, saj o teh instrumentih nismo zelo veliko govorili. Gre pa torej za vse instrumente, ki a, eh, a, eh, bodo lahko poleg a, eh, direktnih plačil omogočili kmetom, da bodo okrepili svojo konkurenčnost in svoj položaj na trgu. Tako bo evropska kmetijska proizvodnja lahko ohranila svoj položaj na evropskem trgu, pa tudi na mednarodnem trgu. In uh, menim, da je zakonodajni predlog, uh, zakonodajni predlog komisije nekaj, kar se moramo gledati v tem kontekstu. Imamo ukrepe, ki vodijo proizvajalce k eh, bolj vzdržnem kmetijstvu, imamo pa tudi ob strani ukrepe, ki poleg tistih programov, ki spodbujajo raziskovanje in inovacije na področju kmetovanja, omogočajo proizvajalcev, da proizvajajo bolje, več in tudi bolj prilagojeno samim potrebam trga in pa tudi družbe nasploh. Tako nekaj elementov, ki sem jih želel omeniti nekaj vidikov, ki sem jih želel povdariti. Upam, da boste v svojih pripombah eh, govorili tudi o vseh teh zamislih in predlagali, kako bi lahko v obdobju, ki sledi, to tudi izboljšali. Najlepša hvala. Dziękuję bardzo, Dacjan, i bardzo proszę prezydenta. Najlepsza chwała, gospod komisar. E, zdaj pa posta prewzięła besedo, oziroma bu prewzięł besedo gospod Gerd Zonenleitner. Leitner. Spoštovani predsedujoči, spoštovani predsednik odbora, spoštovani gospod komisar, spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje. Zahvaljujem se polskemu predsedstvu sveta za to, da ste nas povabili na to zelo pomembno razpravo in da imam priložnost spregovoriti v imenu 13 milijonov kmečkih družin po Evropski uniji. Uh, če bo kmetijstvo v prihodnjih letih uh, hotelo izpolniti zahteve prebivalstva, se mora soočiti z dvema izzivoma. Zagotoviti eh, zanesljivo skrbo glede na pomankanje in kljub vse manj sredstvem za kmetijstvo in podnebnim spremembam. Drugi izziv pa je uh, v prispevku, ki ga mora kmetijstvo nuditi na področju zaposlovanja in gospodarske rasti v Evropski uniji. Spričo trenutne krize je to zelo pomembno. Sektor živil je eden najpomembnejših sektorjev Evropske unije in zaposluje približno 40 milijonov ljudi. Prejšnji teden na vrhu G20 so Eh, na najvišji ravni zahtevali večjo proizvodnjo in večjo produktivnost eh, ter vzdržno gospodarsko rast. In zato je zeleni element predloga komisije tisto, kar nam povzroča največje skrbi. Ne zato, ker bi bili proti okoljskim ukrepom ali ker bi bili proti ukrepom za omilitev podnebnih sprememb, ravno nasprotno. Eh, kmetje se zavedamo, da je pomembno ščititi naše naravne vire in da se moramo prilagoditi podnebnim spremembam. Verjetno se tega bolje zavedamo kot druge skupine v družbi. Ampak, ko gre za produktivnost, povečevanje produktivnosti, proizvodne zmogljivosti, to so ravno tako veliki izzivi, ki so ključni za zagotavljanje zanesljive oskrbe s hrano. Komisija je. Yeah upoštevala zeleni del izziva, tisti del, ki se nanaša na rast, pa je povsem zanemarila. Poglejmo naprimer eh, predlog, da bi 7 odstotkov površin ohranjali kot praho. Ali je res smiselno, da tolikšen del ozemlja eh, stoji, če se zahteva rast produktivnosti? Eh, ali res lahko eh, dosežemo cilje z spodbojanjem uporabe biorazgradljivih materijalov, kajti da, eh, če kmetom naložimo več nalog, ki ne eh, prinašajo nobenih koristi, bomo s tem samo povečali stroške in zmanjšali učinkovitost kmetijstva. Posledice bodo ali više cene hrane za potrošnike ali pa večja odvetnost, eh, odvisnost od uvoza ali pa oboje. In ne vem, ali je to res tisto, kar javnost in vlade želijo. Mi smo mnenja, da kmetje lahko prispevajo k omilitvi podnebnih sprememb in to tudi morajo storiti, vendar pa morajo to početi z ukrepi, ki istočasno omogočajo dinamičen in dobičkonosen sektor. Naš odgovor je torej zelena rast ob upoštevanju vzdržnosti, trajnosti. Govora je bilo o ureditvi plačil e, v okviru SKP, ampak mislim, da e, bo zelena rast boljši argument kot pa screening. V, če bomo želeli zagotoviti e, stalnost v vse bolj negotovem svetu, če želimo zagotoviti večjo zaposlenost, večjo rast, potem bo javnost, po mojem mnenju, prepoznala, da stroški SKP, ki predstavljajo manj kot en odstotek izdatkov, predstavljajo zelo pomemben vir. Prav je, da komisija jasno pove, da razvoj podeželja predstavlja del strategije 2020 za pametno rast. Še ena težava, ki jo imamo s predlogi komisije, je ta, da ni prišlo do nobenih poenostavitev predlogi v zvezi na skrižno skladnostjo z zgornjimi mejami in podobno. E, zaradi vseh teh sprememb bo sistem v javnosti še bolj nepregleden in še bolj zahteven tako za kmete, kot tudi za vlade. In če predlogi ne, prena, ne prinaša nobenih poenostavitev, jih je potrebno predelati. Uh, v celoti podpiramo neposredna, eh, ustavitev neposrednih plačil neaktivnim kmetom, vendar pa bi bilo po našem mnenju najbolje zagotoviti državam članicam eh, več manevrskega prostora pri tem, kdo velja za aktivnega kmeta in kdo ne. Nasprotujemo zgornji meji ne samo zato, ker to pomeni več birokracije, uh, ampak ker boste na ta način sankcionirali podjetja, ki se trudijo posodobiti se in eh, istočasno boste organizirali tudi eh, zadruge in eh, druge podobne akterje. Naše stališče je, da ko gre za porazdelitev plačil po državah članicah, je komisija na pravi proti. Potrebujemo pravično obravnavo vseh kmetov, pri čemer je potrebno upoštevati različne izhodiščne pogoje. Ravno tako sprejemamo, da je potrebno postopoma prejeti na konvergenco plačil po vseh državah, vendar pa bo to za nekatere kmete zelo boleče, potrebujejo več prožnosti in več časa, preden bodo uspeli omiliti posledice teh sprememb. Zato je potrebno te spremembe uvajati postopoma in visoko začetno obremenitev 40 odstotkov, ki jo predlaga komisija, je potrebno zmanjšati. Strinjamo se s komisijo, da bi morale države v določenem obsegu še vedno imeti na voljo možnost tako imenovanih vezanih plačil. Nismo pa zadovoljni s predlogom, da bi območja z naravnimi omejitvami eh, razcepili oziroma razdelili in bi se en del financiral iz prvega stebra, en del pa iz drugega. Zakaj bi tako zapletli stvari? Kot Evropski parlament tudi mi ne razumemo nove definicije območij z omejenimi možnostmi, zato smo na tem področju predstavili svoje predloge. In pa še kar se deva razvoja podeželja, naš glavni pomislek sem že predstavil, ni torej nobenih specifičnih predlogov glede tega, kako spodbujati zeleno rast. Eh, skrbi pa nas tudi to, kako bo naj bi skupni strateški okvir deloval v praksi. Glede na to, kakšni so predlogi komisije, smo pozitivno nastrojeni do drugega stebra in zagovarjamo stališče, da je potrebno preiti na tematski pristop in ta predlog pozdravljamo. Večji povdarek bi moral biti na inovacijah in res upamo, da bodo evropska inovacijska partnerstva pripeljala do bolj integriranega koncepta, eh, pri, kar bo pomenilo tudi tesnejše povezave eh, s področjem raziskav. Seveda eh, se tu pojavljajo številni dejavniki, ki eh, vplivajo na varno skrbo s hrano, ampak v vsakem primeru potrebujemo nek način, kako se hitro odzivati na krize in kako hitro v primeru krize stabilizirati razmere. Uh, Potrebno je zagotoviti, da nove krizne rezerve komisije bodo dejansko uspeli izpolniti to nalogo. Za zaključek pa naj se vrnem še na to, kar sem povedal v vodoma. Naš največji izziv je v tem, kako zagotoviti, da bo kmetijstvo zagotavljalo zanesljivo srbo živali, eh, živili in eh, vzdržno last. Prepričani smo, da je potrebno odgovore komisije na ta vprašanja izboljšati, vendar pa smo trenutno nedvomno šele na začetku zelo dolgega postopka razprav in ne verjamemo, da bi se lahko odločili o prihodnosti SKP, dokler ne poznamo proračuna. Upam, da nam bo skupaj uspelo zagotoviti, da bo prihodnja SKP. Mm prispevala k temu, da bo evropsko, gospod, eh, evropsko kmetijstvo postalo inovativen, dinamičen sektor, ki je pripravljen na vse in ki se lahko sooči z vsemi izzivi. Za zaključek pa še nekaj o SKP. Če bi Evropska unija na vseh ali pa na številnih drugih področjih delovala tako, kot deluje SKP, potem sedanje krize nedvomno ne bi bilo. Bardzo, Gerti, bardzo proszę, Pavlo Hvala, Gert. Zdaj pa besedo predajam gospodu Pavlu Bruniju, predsedniku Kogeke. Grazie, presidente Savički. Un saluto. Hvala, gospod predsedujoči, gospod Savički, hvala vsem, gospodu komisarju, vsem udeležencem, poslancem in gostom, ki so danes tukaj prisotni. Govoril bom v imenu Kogeke, to je Konfederacija kmetijskih zadrug. 38 tisoč zadrug je naših članov. In V vseh 27 državah je v te zadruge vključenih eh, okrog 7 milijonov kmetov. Splošnimi vidiki predloga komisije se strinjamo, kot je prej omenil gospod Čolos v svoji predstavitvi, se bom tudi samo sredotočil na vidike, ki so povezani s trgi. Torej, gre za konkurenčnost. To je ključni vidik celotne zadeve. Mislim, da moramo biti zelo pozorni na konkurenčnost. Vedno je treba upoštevati, da naša podjetja in naše zadruge morajo um, konkurirati drugim podjetjem izven Evrope. Tam so standardi, ki veljajo glede varnosti, glede okolja in tako naprej, drugačni kot tukaj v Evropski uniji. Za neevropska podjetja je tako lažje proizvajati po nižjih cenah. Zagotoviti moramo mehanizme, ki bodo naša podjetja postavili v konkurenčen položaj. Poleg tega moramo upoštevati tudi vidik delovnih mest. Včasih eh, to spustimo izpred oči. Razmišljamo samo o eh, tem vidiku, naprimer, ko gre za avtomobilsko industrijo, ne pa pri kmetijstvu. Ko pa gre torej za kmetijstvo ali za proizvodno hrane, lahko vidimo, da eh, ta industrija proizvaja ogromno delovnih mest in sicer kar eni šestini uh, ljudi. Zato je potrebno ohraniti ta sektor in na ta način bomo ohranili tudi ogromno delovnih mest v Evropski uniji. Vsi ste omenjali potrebo po večji proizvodni, po rasti. In to tudi v skladu z napovedmi organizacije FAO za naslednja leta. Moramo pa tudi upoštevati, eh, kakšni so objektivni podatki pri vsem tem. Jasno je, da naša rast v Evropi znaša manj kot en odstotek uh, v določenih sektorjih. Ukvarjati se moramo tudi z raziskavami in inovacijami, te nam bodo pomagale proizvajati več. In to je resnično ključnega pomena, to je naša obveza. Še en vidik je, na katerega bi vas rad upozoril. Zdi se mi, da je povezan eh, s konkurenčnostjo. Da je neko podjetje lahko konkurenčno, mora dobro delovati v prehrambeni verigi. Prvi člen v tej verigi pa je kmetijstvo. Če si vse skupaj pogledamo, bomo videli, da najnižji eh, del eh, bogatstva oziroma dobička, ki ga ustvari eh, ta um, prehrambena veriga gre v roke kmetom. Zelo malo, majhen delež od vsega skupaj dobijo kmetje in tukaj moramo ustvariti boljše ravnotežje. Podpredsednik komisije, gospod Tajani, se ukvarja s tem vidikom. Gospod Čolos je pred nekaj dnevi bil v moji državi v Rimu in. Naj povem, da verjamem, da se mora s tem biti konkurjati tudi eh, SKP, torej da se ustvari ravnoteže v prehrambeni verigi. Forum za konkurenčnost gospoda Tajanija že prinaša dobre rezultate. In v predlogu je treba upoštevati tudi to. pozitivno gledam na to, kar je načrtovano v reformi, da se ukrepi položaj kmetov, ko gre za organizacije proizvajalcev in njihove instrumente. Mislim, da nas vse to vodi v pravo smer. Vendar pa moramo še vedno veliko pozornosti posvečati tudi naravi in tipologiji teh uh, organizacij, proizvajalcev. Te organizacije morajo biti pristne. Komisar je dal primer, ki, ga, ki mi je bil zelo všeč in upam, da bomo to upoštevali tudi tekom razprave. Govoril je o sektorju oziroma modelu za sadje in zelenjavo organizacije proizvajalcev v tem sektorju so tiste, ki so povsem odgovorne za trženje proizvodov, ki prihajajo od proizvajalcev. Če to razširimo na druge sektorje, moramo biti zelo pozorni tudi na to um, pomembno vlogo, ki jo igrajo organizacije proizvajalcev. Kogeka Eh, ponuja to možnost, ima dobre organizacije proizvajalcev, eh, kot so zadruge. Ampak tudi, če ni zadrug, je pomembno to, da mora iti tukaj za eh, neko pristno, dobro organizirano podjetje. Preden zaključim, pa bi se rad navezal še na instrumente upravljanja krize, ki so bili tudi že omenjeni danes. Ti instrumenti postajajo ključen vidik celotne zadeve. Omenili smo te instrumente ukvarjanja s krizo. Kmetijstvo v prihodnosti ne bo imelo nič skupnega s kmetijstvom preteklosti. Krize se bodo še dogajale in to vse bolj pogosto, bodi si zaradi podnebnih sprememb ali česa drugega, zagotoviti moramo, da kmetje ne izgubijo celotnega dobička, celotnega dohodka. Pri ukrepih za upravljanje krize moramo biti previdni, kajti ti bodo um, ključnega pomena za naše kmete v prihodnosti. Govorim o prihodnosti, ampak uh, vidim, da je tukaj predstavnik sveta predstavnik odbora za kmetijstvo iz parlamenta in tudi komisar, ker ste vsi tukaj in naj vas upozorim še na en vidik. In to je trenuten vidik te krize, leto 2012. Bo še vedno obstajal problem dodatnega financiranja za sektor sadja in zelenjave oziroma za organizacije za sadje in zelenjavo, za preprečevanje krize. O tem se pogajata parlament in svet. Vendar pa še vedno nismo dobili končnega odgovora, o kakšnih vsotah tukaj govorimo. Še čisto zadnja točka in mislim, da sem se držal svojega časovnega okvira. Nekaj, kar upam, da se bo zgodilo. Imeli smo že dva sestanka. Uh, vseh treh organizacij, v prisotnosti tudi socialnih partnerjev. Komisar je prej povedal, da bo 19. decembra še eno tako srečanje, ki bo zaključilo cikl eh, sestankov med vsemi tremi evropskimi inštitucijami. Mislim, da zdaj vsi vemo, kakšna je situacija in tudi čas je primeren, da stvari uredimo. Včeraj je to povdaril tudi gospod De Castro. Primeren čas je, da približamo naša stališča. To pomeni, da so takšna srečanja koristna, pomagajo nam razumeti, eh, kakšna so naša stališča, kakšna je situacija in nam pomagajo doseči tudi dobre rezultate. Dziękuję, Pavlo. Mocno Hvala, Paulo. Zelo si se navezal na prihodnost. Mislim, da še posebej mlade kmete skrbi prihodnost, zato besedo kar predajam Jorisu Bekeju, ki je predsednik eh, CE, to pa je svet mladih kmetovalcev. Eh, spoštovani gospod Savitski, gospod De Castro, gospod Čološ, spoštovani člani parlamenta, dragi kolegi. Zahvaljujem se predsedstvu, ker nas je povabilo na to konferenco. V veselje mi je, da danes tukaj predstavljam 1,8 milijonov mladih kmetov, ki so zastopani v okviru CE. Da bomo Eh, izpolnili pričakovanja in cilje za prihodnost, potrebujemo novo močno skupno kmetijsko politiko. Da bomo izpolnili te izzive, pa mora ta SKP eh, imeti tudi zadosten proračun, ambiciozen proračun. Kmetijska proizvodna je odvisna od dolgotrajnih investicij, ne samo od eh, sredstev, od financ, ampak tudi od človeških virov tukaj uh, leži veliki izziv in pa tudi grožna za evropsko kmetijstvo. Eh, veliko uh, ljudi se seli z podeželja, pomankanje mladih ljudi je na podeželju, uh, prebivalstvo se stara, kmetijstvo je zdaj v krizi uh, let in to krizi uh, starosti. Gre pa za investiranje v prihodnost. Uh, Skupna kmetijska politika mora močno vlagati v kmete prihodnosti. Zdaj je treba ukrepati tukaj pri CEI. Eh, podpiramo predlog eh, komisije, ki se zauzema za mlade kmete v prvem in drugem stebru. Direktna plačila za mlade kmete v prvih petih letih eh, njihovega dela, potem ko se ustalijo. To bo pomagalo situaciji mladih eh, kmetov, ki se soočajo z nestalnostjo trgov. Želimo pa, da se predlog še okrepi. Ukrepi morajo biti obvezni za vse države članice in vsaj dva odstotka eh, nacionalnega proračuna oziroma nacionalnih sredstev za kmetijstvo mora biti namenjenih za to. Zato si želimo več fleksibilnosti na ravni držav članic, da bomo um, izpolnili potrebe mladih kmetov. 2011 eh, je bilo referenčno leto in ta določba ne sme predstavljati ovire eh, za prihodne mlade kmete, ki bi si želi, želeli eh, sredstva. Od leta 2014 bodo mladi kmetje imeli na voljo še dodatna sredstva. Eh, pod drugim stebrom tudi pozdravljamo eh, ukrepe komisije, eh, vključno s tem, da se 70 tisoč evrov zagotovi za vsakega mladega kmeta, ki se želi ustaliti na podeželju in začeti s kmetovanjem. Obstaja stana potreba po trajnostni proizvodnji v kmetijstvu. CEA um, podpira bolj zelen prvi stebr, vendar pa hkrati povdarjamo, da kmetijski sektor je že najbolj zeleni sektor evropskega gospodarstva, da bomo dosegli zaveze uh, kmetijske skupnosti in da bomo dosegli tudi kar najboljše rezultate bi uh, se za eno kmetovanje morali odločati prostovoljno. Tri ukrepi iz predloga ne odgovarjajo na gospodarske izzive in pa na raznolikost eh, evropskega kmetijstva. Zato eh, poudarjamo in si želimo novih ukrepov, eh, ki bodo šli v smer mm, ukvarjanja s podnebnimi spremembami. Tukaj gre za to, da se izboljša upravljanje z vodo in zemljo, da se uporabljajo nove tehnologije, učinkoviti ukrepi. Eh, sistemi, ki temelijo na uh, zelenjavi, ekološke, ekološki ukrepi in pa drugi ukrepi povezani z vzrejo živali. To bo omogočilo večjo fleksibilnost in bo tudi bolj uh, služilo vsem evropskim državam članicam. Želim povdariti, da uh, fiksen odstotek uh, ekološkega uh, kmetovanja ne eh, odgovarja na izzive, ki so pred nami, kajti to bo vodilo v opuščanje kmetovanja na določenih področjih in tudi ne bo, ne bo služilo proizvodni hrane. E, imamo še notranje razprave, nadaljujemo z njimi glede proizvodne hranje, hrane, vendar pa mora biti e, nek e, konkurenčen kmetijski sektor osnova za naše razprave. Treba je obnoviti orodja v okviru SKP in to je tudi največji izziv za našo prihodnost. Najlepša hvala, da sem se lahko danes uh, obrnil na vas s tem prispevkom. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj bi rad odprl razpravo. Vsak govorec bo imel na voljo 4 minute in če bomo disciplinirani, se bodo lahko oglasili prav vsi. Gospod Kapula Santos bo prvi. Izvolite. <clears throat> Eh, Hvala, gospod minister. Najprej se želim navezati na stališče moje politične skupine, da je polsko predsedstvo tako vključeno v sodelovanje z Evropskim parlamentom, ko razvijamo politiko na tem področju. Hvala tudi komisarju za opravljeno delo. Eh, veliko je prisoten v Evropskem parlamentu in zelo koristno je, da imamo to izmenjavo mnen. To je odločilen dejavnik, da bomo celoten proces tudi ustrezno zaključili. Kot koordinator skupine socialistov imam zelo jasna stališča glede reforme SKP. Ta proces smo začeli pred dvema letoma v dokumentu, ki smo ga takrat objavili. Zadovoljni smo, da so številne ideje iz dokumenta vključene tudi v zakonodajni predlog komisije. Določene točke pač niso bile vključene, vendar še vedno upamo, da jih bomo s časoma lahko upoštevali. Tu nisem zato, da podajam svoje mnenje. Eh, rad bi spregovoril kot eh, poročevalec in tudi prisluhnil vsem pripombam, kritikam ki bodo koristne zame in jih bom morda lahko vključil v poročilo. Rad pa bi se dotaknil uh, nekaj točk. Najprej si želim omeniti, da od 12. oktober naprej eh, da je bil torej v tem času komisar deležen številnih kritik, eh, Eh, ves čas se povdarjajo morda šipkejše negativne točke um, tega predloga, pozabimo pa na pozitivne točke. Uh, mislim, da jih je kar veliko. Mm, nekaj pa je seveda še uh, možnosti za izboljšanje. In tukaj bi rad postavil tudi naslednje vprašanje. Nisem pričakoval, da bo komisar v direktivo o neposrednih plačilih eh, vključil eh, določene točke. Eh, nejasnosti so pri, pri prilogah 2 in 3. Tukaj se je treba odločiti še o kriterijih in potem določiti, kako bo denar razdeljen po državah članicah. To so te problematične točke. Vedno so težave s proračunom, povezano je to tudi s celotnim proračunom Evropske unije. In tukaj še ni prišlo do napredka. Potem pa še drugo vprašanje, ki je povezano z zelenim kmetijstvom. To je uh, zelo um, temeljna zadeva. Vsi se s tem v principu strinjamo. Uh, mislim, da so ideje komisarja na tem področju malo zmedene. Treba je razumeti pomen uh, tega elementa. To bo zelo pomemben uh, steber nove SKP, Tukaj ne bom zdaj razlagal svojih stališč, vendar pa želim, da eh, si prizadevamo najti boljšo rešitev, ki bo zagotovila eh, okoljske, okoljska jamstva. Eh, kot je rekel komisar, pa na tem področju nujno potrebujemo napredek. Hvala. Bardzo i bardzo proszę, Michel Dante. Hvala, Michel Dante. Merci, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V imenu parlamenta sem eh, pripravil poročilo glede skupne ureditve trga. Že sem imel um, priložnost nekaj povedati v okviru eh, tega odbora eh, in prav gotovo čestitam komisarju za upravljeno delo, Saj nam je to omogočilo nekakšen pogled v možnosti na področju organizacij, organizacij proizvajalcev s pomočjo organizacij v razmerju tudi oziroma v obuštevanju konkurenčnosti. Vendar pa mislim, da je v osrčju razprave, zakaj to sploh počnemo. Ni dovolj torej, da imamo dobro proizvodnjo, da imamo povezavo med sektori, organizacije kmetovalcev, kmetov in tako dalje. In če želimo odigrati tisto pomembno vlogo na trgu, kot je menil že e, komisar, tukaj torej ne gre za določene cen, če torej ne želimo e, določiti cene, e, je dobro, da izrazimo stvari na čim bolj inteligenten, razumljiv način, ko gre za te nove predloge in ukrepe. Uh, ko gre za konkurenčnost, menim, da moramo skupaj razmisliti o tem, kako bomo ponovno zapisali člene 40 eh, pogodbe in 101 pogodbe, ki predstavlja nekako jedro teh eh, reform. Vsprašati se moramo, kako torej okrepiti te predloge, ko gre za organizacije proizvajalcev. Sam menimo, da je ta dokument, ki ga imam danes pred očmi, nekaj, kar bi nam moralo omogočiti soočanje s temi izzivi. To smo povzeli tudi v poročilu parlamentov pred nekaj meseci. Leta 95 je bil letni promet celotnega kmetijskega sektorja 316 milijarde. Eh, oziroma, šlo je za 31 odstotkov uh, celotne proizvodnje, in uh, prav gotovo so od tega imeli vsi korist, razen tisti, ki so bili na dnu te vrige proizvodnje. Če bomo torej uh, vse javni denar vključevali v te stebre, uh, Eh, to ne bo dobro delovalo, torej le v en stebr. Potrebno so torej horizontalne rešitve. Želel sem torej spregovoriti o tem, treba je nadaljevati s partnerstvom in pa še naprej eh, eh, sodelovati s komisarjem in njegovimi službami. Hvala. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Albert Deski, naš poročevalec, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Gospod predsednik, gospod komisar, predsednik odbora, kolegi in kolegice, dragi strokovnjaki, tudi sam se zahvaljujem komisarju za 627 strani zelo pridnega dela, res je pridno delal in težava je v tem, da eh, je potrebno potem pogledati, kako bo vse to vplivalo na podjetja. Nekatera podjetja ne bi, oziroma nekateri kmetijski brati ne bi imeli težav z vsem tem. Eh, Ponekud pa bi bile težave precejšnje, če govorimo o sedmih odstotkih, o katerih je bilo prej govora. Pravite, gospod komisar, da bi dosedanje elemente bilo mogoče vključiti in uh, eh, uračunati, ampak uh, pri nekaterih eh, primerjih je prišlo do preureditev in eh, veliko eh, deželne krajine ni, ni v zasebni, ampak je v javni lasti, so, to je v lasti eh, občin in veliko drž, kmet, kmetovalcev pravzaprav sploh nima eh, takih površin in ali to pomeni, da mora potem te kmetje najeti te površine od eh, Eh, občin, zato da lahko izpolnejo ta pogoj. Ali pa, 50, eh, eh, ali pa neko kmetijstvo s 50 hektarji, ki bi moralo tudi 7 odstotkov prahe zagotoviti. In to bi pomenilo, da bi plačevali najmnino za ne vem koliko hektarjev, ki pa tih hektarjev pa ne bi prinašali nobenega dobička. To se enostavno ne more zgoditi, tega ne moremo tako pustiti in to je potrebno rešiti. In lahko si predstavljam, da v neki regiji, kjer 7 odstotkov pravzaprav je že zagotovljenih, bi bil uh, kakšen kmet eh, od tega eh, izključen. Uh, tam, kjer pa, eh, te, če se takega sploh ne poznajo, pa bi kaj takega bilo zanimivo. Potem kolobarnjenje. Obstajajo gorski kmetje, ki z eh, trdim ročnim delom obdelujejo strme površine in to na visoki nadmorski višini in imajo nekaj odstotkov pridelovalne eh, površine. Eh, Tam uh, v, na nekaj hektarjih pridelujejo naprimer eh, koruzo. Kako naj tam zagotovljajo uh, eh, kolobarjenje? Tam, kjer imajo 200 mm oziroma 2000 mm padavin na leto, ne morejo pridelovati drugega kot samo uh, koruzo. Torej, to mejo je potrebno prilagoditi in spremeniti. Potem, uh, Eh, še območja z naravnimi omejitvami. Tukaj potrebujemo eh, nek kompromis. Eh, v Nemčiji, Franciji in drugod obstajajo območja, ki bodo v prihodnje opredeljena kot omogoča z omejenimi možnostmi, pa ki imam zelo visoke dobičke med najvišjimi v Evropi. Torej tukaj potrebujemo neke nove rešitve. Poleg tega bi prosil, obstaja obstajajo države, kjer je delež drugega stebra zelo visok, naprimer Bolgarija je taka. Zakaj bi te samo 5 odstotkov prenesli iz drugega stebra v prvega, lahko bi vzeli tudi 10 ali 15 odstotkov? Kaj ti deloma države denarja iz drugega stebra ne porabijo, ker je potrebno sofinanciranje. In na ta način bi dosegli večjo pravičnost v prvem stebru. Uh, Eh, torej nekaj mesecev imamo časa, da skupaj razmislimo o stvarih. Eh, napovedali ste, da ste pripravljeni na kompromise. Potrebujemo neke rešitve, ki so prilagojene praksi, zato da bomo na koncu lahko zagotovili tudi praksi prijazno izvajanje te reforme. Uh, Samo na ta način vas bodo kmetje tudi podprli, nikakor pa ne, če bomo imeli celo vrsto nerealnih predlogov, ki jim jih boste iz Brusla usilili. In ravno zato je tako dobro, da imamo take dogodke, zato da se lahko skupaj pogovarjamo o teh problemih. Čenkuje bardzo in bardzo prosim predstaviteljala Radi Rolnej Danji. Najlepša hvala. Zdaj pa. Rikijecijo, eh, predstavnica eh, kmetijske organizacije na Danskem. Najlepša hvala. Pri nas eh, člani našega združenja pokrivajo približno 20 odstotkov izvoza kmetijskih proizvodov in res. Eh, je, da če bomo vsi jedli tako kot američani, eh, bo, bodo potrebne radikalne spremembe, potrebno bo proizvajati dvakrat več z enakimi viri. Kmetje morajo proizvajati vedno več, vedno manj morajo bremenjevati okolje, torej Eh, poleg tega so tu še vedno večje zahteve glede konkurenčnosti. Pri nas imamo dejansko najostrejše okoljske standarde, ki morajo biti vedno spoštovani. Eh, te probleme moramo rešiti v Evropski uniji. Ne smemo se tukaj ozirati proti eh, drugim državam. poleg tega je, gre pogosto tudi za proizvodno eh, izdelkov, ki se uporabljajo za energijo. Naša naloga je, da pripravimo neko politiko rasti, ki bo spodbujala produktivno kmetijstvo. Potrebujemo podporo med posameznimi državami, ampak eh, tu so pomembni dejavniki, naprimer velikost posameznih obratov. Ne morejo biti največje države oziroma tiste države, kjer imajo velike obrate, eh, edine, ki bodo nosile stroške. Potrebno je torej dobro gospodarjenje z naravnimi viri. Eh, in eh, tudi ustrezen proračun. Želimo podpreti eh, to vrstno proizvodnjo in predlogi komisije so deloma radikalni. Predvsem bo to bistveno vplivalo na naše proizvajalce mleka in zelenjave. Države članice pa morajo seveda tudi same upoštevati zahteve svojih kmetov kmetje morajo v prvi vrsti se ukvarjati s proizvodnjo, ne z birokracijo. Hvala. Hvala. Zdaj pa predstavnik španske korporacije oziroma zadruge. Najprej se zahvaljujem španskem, eh, polskemu predsedstvu ter komisiji in parlamentu za organizacijo tega dogodka organizacija, ki jo predstavljam, eh, obsega 4000 eh, zadrug v Španiji, ki se ukvarjajo predvsem s proizvodno olivnega olja, eh, vina, mleka in tako naprej. 20 milijard evrov je v igri, toliko. Eh, proizvedejo. Ker nimamo veliko časa, ne bom eh, komentiral pozitivnih stvari, ki jih prinaša predlog. Teh je kar nekaj. Eh, predlog prinaša tudi določen napredek. Želim pa razpravljati o ključni temi, to je prehrambena veriga. Strinjamo se s komisijo, da mora eden od ciljev reforme biti, da se poveča pogajalska možnost kmetov. Ko beremo predlog, vidimo, da predlogi, ki jih predlaga komisija oziroma ukrepi, ki jih predlaga, niso zadostni. Eh, komisija pravi, da se bo povečala vloga proizvajalskih organizacij. Eh, to ni res. Mislim, da to ni nič novega. Uredba, ki že obstaja, tudi že omogoča, da države članice izvajajo svoje pristojnosti na tem področju. Gre pa za razširitev tega ukrepa in to mislimo, da je pozitivno. V tem smislu bi morali iti še naprej. Treba je izboljšati eh, pogoje za eh, priznanje mm, kmetijske dejavnosti. Nič se ne govori o minimalnih eh, dohodkih. Eh, nič se ne govori o sredstvih, eh, tako človeških kot eh, finančnih virih. Ali je naprimer potrebna pisarna z vsaj enim računalnikom za kmetijski obrat. Torej, želimo, da bi kmetje imeli na razpolago primerne vire in primerna sredstva, da bodo lahko uh, delovali. Tiste organizacije proizvajalcev, ki to že imajo, lahko določajo cene, lahko uh, vplivajo na povpraševanje in ponudbo. To bi potrebovali vse organizacije. Eh, s členom 150 pa pravzaprav tukaj nič uh, ne spremenimo. Uh, določene organizacije ne morejo um, določati cen, ne more, nimajo nobenega vpliva. Uh, In to eh, bi bilo treba spremeniti tako, da bi lahko organizacijam proizvajalcev tudi priznali mm, določen status. Skrbi nas tudi to. Torej, eh, člen 125 eh, bis in 3, ko gre za sadje in zelenjavo ne razumemo, eh, zakaj so določeni členi izginili iz predloga. Eh, vključeni so členi o mleku, sladkorju in tako naprej. Ne pa vsi, to se sicer ureja z delegiranimi akti, vendar ne vedno in to je zdaj izginilo iz predloga. Poleg tega nas skrbi tudi določanje zgornjih eh, meja. Imamo zadrugo, ki naprimer dobi milijon evrov eh, prek enega eh, enotnega plačila. Ne zdi se nam pravično, da bi tudi pri združenih šlo za omejevanje sredstev, to enotno plačilo mora potem organizacija razdeliti med male kmete in to um, poenostavlja stvari, torej določene zgorne meje tukaj ni smiselno. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Anso Sanchez, predstavnik Via Consentina. Bonjour. Bonjour. Gérard Choplin de la coordination européenne via Campesina. Euh, Monsieur Sanchez, malheureusement, a dû euh, repartir vers l'Espagne ce torej, Moj kolega je danes šel v Španijo, tako ga predstavljam z via Campesina. V 28 eh, evropskih državah prisotna organizacija in uh, moram že na začetku predstaviti deklaracijo gospod eh, Saviki, gospod De Castro. Zelo presenečeni smo nad načinom organizacije teh razprav na listu to izgleda kot razprava med organizacijami sektorja in pa med nevladnimi organizacijami, vendar pa, vendar pa uh, smo v 45 minutah uh, poslušali le organizacije KGK in eh, CEŽ. Kogeka in CEA, ki pa še zdaleč ne predstavlja vseh kmetov v Evropi. Že od 1987 sodelujemo v tem odboru in tukaj smo imeli eh, kopo in pa vijo kompenzino v tem času. Tukaj gre za veliko odstopanje od načela demokracije. Monopol zastopanja, ali gre tukaj za politični ali za sindikalni, eh, monopol nas spominja na temačno obdobje 20. stoletja. Evropska komisija je prejšnje leto začela z poglobljenimi razpravami s socialno družbo in eh, to smo toplo pozdravili. Prav gotovo je začeti treba začeti z razpravo in je ne zapirati. Zato zahtevamo od predsedujočega odbora Agri in pa bodočega predsedstva, da organizirajo pluralistične razprave, kar bo odražalo tudi raznovrstnost družbe. Danes popovdne, zelo mi je žal, sta moja sindikalna in pa tudi osebna etika nekaj, kar mi narekujete, da zapustim to dvorano, saj se tukaj pravzaprav krši načela demokracije. Svoje predloge vam bom posredoval v pisni obliki in prosil bom vse, a, ki tukaj prisostujete, da pravzaprav predstavite in podprete naše stališče. Hvala. Dziękuję za tą wspaniałą demonstrację niezależności. No, najlepša hvala za ta prikaz neodvisnosti. Vendar pa mislim, da smo vsi eh, svobodni, kar zadeva organizacijo eh, razprav o prihodnosti kmetijske politike. Vsakdo ima to možnost. Bomo pa seveda vašo izjavo eh, upoštevali. Naslednji pa dobi besedo gospod Björn Holst od Švedske. Najlepša hvala. Eh, predsedujoči, gospod komisar, poslanci in poslanki. E LRF je organizacija, ki predstavlja 170 tisoč posameznikov, ki imajo lasti in upravljajo kmetijska zemlišča in tudi, vključuje tudi 29 zadrug. Skupaj pa predstavljajo 9 odstotkov celotnega švedskega BDP. LRF si želi skupno kmetijsko politiko, ki bo prispevala konkurenčnemu evropskemu kmetijstvu. Potrebujemo politiko, ki bo spodbujala aktivno kmet, kmetovanje na vzdržen način. Naša organizacija pozdravlja, da novi predlog priznava potrebo po dolgoročni proizvodnji hrane v Evropski uniji. Mislimo, da je ta predlog dobra podlaga za našo skupno kmetijsko politiko in pozdravljamo tudi dejstvo, da je komisija tako ambiciozna, kar zadeva vzdržnost. Čeprav podpiramo in razumemo potrebo po bolj zeleni politiki na evropski ravni, pa mislimo, da je težko uh, najti neko rešitev, ki bo primerna za vse uh, države, naprimer diverzifikacija pridelka bo ponekod eh, povzročila velike težave in bo le malo vplivala na okolje. To naprimer velja za pridelovalce določenih kultur. Eh, še vedno. Eh, kljub eh, še vedno lahko rečemo, da ta predlog ne podpira aktivnega kmetijstva in to bi se moralo po našem mnenju spremeniti. Mi bi si želeli rešitve, ki bi prispevali k zeleni rasti. Ena možnost bi bila, da bi eh, kmetje v določenih schemah eh, samodejno se obravnavali, kot da so izpolnili te elemente.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 Najlepša hvala, gospod minister, da ste se odločili organizirati to razpravo. Zelo me veseli, da imamo lahko poglobljeno razpravo o predlogih Evropske komisije. Predlogi, ki jih je predstavil komisar, niso tisto, kar smo pričakovali. To, kar komisija zdaj predlaga, nima nobene veze z daljnosežno reformo SKP. Želeli smo si take daljnosežne reforme. Z reformo naj bi zagotovili pravično konkurenco na področju evropskega kmetijstva. Reforma naj bi prinesla poenostavitve, več preglednosti in manj birokracije. Vendar pa to, kar sedaj vidimo in to, kar predlog vsebuje, se osredotoča predvsem na največje upravičence in se še izboljšuje njihov položaj na račun manjših upravičencev, sploh kar zadeva plačila. Evropska komisija nam ponuja še eno prehodno obdobje za neposredna plačila, vendar pa to je po mojem mnenju velik nesporazum. Na ta način bo prišlo do izkrivljanja konkurence na evropskem notranjem trgu. Nikakor ne podpiramo takih ukrepov, eh, ki so napeljeni proti polskim eh, kmetom, ampak mislim, da lahko nasplošno govorim o 12 novih državah, članicah, ki so v bistveno slabšem položaju kot stara 15-terica. Upam, da bo na podlagi razprav prišlo do ponovnega razmisleka o posameznih ukrepih. Vemo, koliko denarja je na voljo in ta denar je potrebno prerasporediti bolj pravično. Poleg tega pa potrebujemo tudi več denarja. Ne smemo pozabiti, da je bil proračun sprejet v skladu s starimi načeli, ampak zdaj je tu 27 članic, proračun pa je nespremenjen nespremljivo je, da eh, ohranjamo enak proračun in zahtevamo nove rešitve. To se dogaja že leta, kako naj zagotovimo eh, pravično enako obravnavo, kako naj zagotovimo konkurenco. Potrebno je eh, prenehati z zgodovinskimi plačili Eh, če res želimo doseči Evropo, ki bo temeljila na solidarnosti. Če želimo solidarnost, moramo zagovarjati enakopravno obravnavo in sam nikakor nočem biti obravnavan kot nekdo, ki zahteva preveč. Ne gre za to. Kmetje, tudi polski kmetje, se počutijo izključene. In eh, mislim, da je potrebno njihovim glasovom prisluhniti. Lepo prosim torej, da se pogovarjate o teh rešitvah. Dejansko te spremembe, ki, zdaj, ki se zdaj kažejo, niso take, kot bi želeli in zelo težko bomo sprejeli tako nepravično konkurenco. Trenutno se soočamo z veliko krizo in naše kmetijstvo postaja bolj in bolj nepravična. Na ta način se bo kriza zgolj še poglobila. Zato pozivam komisarje, kajti časa je še dovolj, še vedno lahko ukrepamo. Prosim, ponovno razmislite o nekaterih svojih predlogih. Eh, tudi eh, komisar za proračun bi moral ponovno razmisliti o stvarih, kajti nove države članice nikakor ne morejo sprijeti teh nejasnih obljub glede prihodnje SKP. Pripravljeni smo se pogajati, ampak eh, potrebujemo drugačne spremembe. Najlepša hvala. Sedaj pa predajam besedo eh, predstavnikom IKOSA, to je Irska organizacija zadrug. Najlepša hvala in hvala za priložnost, da danes spregovorim. Eh, Ime mi je Konor Monfil in prihajam iz irskega združenja Zadrug. Osredotočil bi se v svojem prispevku na pet kratkih točk. Najprej stališče Zadrug. Prepričani smo, da bi nova SKP morala bolj spodbujati vlogo zadrug. Zadruge so vedno nudile številne ugodnosti svojim članom in kmetijstvu in tudi skupnostim nasplošno njihov poslovni model omogoča, da so proizvajalci, predelovalci in uh, tržniki integrirani in na ta način vnašajo uh, ravnovesje v uh, neuravnovešeno prehranjevalno verigo. In poleg tega pa zadruge omogočajo tudi zaščito pred eh, nestalnostjo, nestanovitnostjo trgov. Eh, Komisija spodbuja vlogo proizvajalskih organizacij, mi pa ustrajamo pri tem, da so zadruge eh, najbolj odgovorna in najboljša oblika takih organizacij in da jih je zato treba spodbujati. Potem tržni ukrepi. Eh, pozdravljamo, da še vedno obstajajo možnosti javnih intervencij, zasebnega skladiščenja in podobno. Ključno je dati kmetom določeno zaščito eh, v eh, kriznih situacijah, kot je naprimer padec cen mleka leta 2008. Ravno tako pozdravljamo ločen eh, krizni sklad, vendar pa moramo zagotoviti, da so mehanizmi tega sklada taki, da bo ta učinkovit in hitro na voljo. Kar zadeva mlade kmete, pozdravljamo pobudo, da bi 2 odstotka sredstev bilo na voljo za mlade kmete. Na Irskem je samo 6 odstotkov kmetov mlajših od 35 let. Če želimo izpolniti svoje cilje, pa moramo uporabiti vsa sredstva, da pritegnemo nove ljudi v ta sektor. Ravno tako je potrebno dati prednostno vlogo najboljšim praksam. Eh, spodbujali bi nove eh, možnosti usposabljanja, eh, predvsem na področju financiranja in upravljanja. Potem plačila Komisija je napovedala spremembe do leta 2019 in mi pozivamo k podrobni analizi tega, kako bo to vplivalo na kmete. Eh, potrebno je več pružnosti za vsako državo članico in eventualno bi bilo potrebno tudi daljše prehodno obdobje za uvedbo novega režima. Eh, zavedamo se okoljskih izzivov, s katerimi se soočamo, ampak tako imenovani zeleni elementi bodo unesli motnje in zmanjšali konkurenčnost na svetovnem trgu. Prepričani smo, da bi neposredna plačila morala upoštevati ne samo okoljske vidike, ampak tudi socialno kohezijo in eh, razvoj podeželja. In če bomo dodajali eh, nove elemente na skrižni skladnosti, bomo poslabšali svoj konkurenčni položaj in temu se je potrebno izogniti. Konkurenčnost in produktivnost eh, sta ključna elementa, če naj se soočimo z izzivom, da bomo do leta 2050 morali nahraniti 9 milijard ljudi. Inovacija eh, zato mora biti v ospredju. Pet Milijard evrov namenjenih raziskavam in inovacijam je zato zelo dobrodošlih. Eh, vemo, da so ta sredstva ponavadi porabljala akademska telesa in velika podjetja, ki imajo ustrezno infrastrukturo. Ključno pa je, da bo ta nov sklad tak, da bo dostopen za eh, obrate vseh velikosti za razvoj realnih proizvodov. Najlepša hvala za pozornost. Zanim poprošam naslednjega mufce, chce. No, preden dam besedo naslednjemu govorniku, naj eh, podam še nekaj uh, organizacijskih pripomp. No, eh, s to eh, razpravo naj bi pomagali svetu, komisiji in parlamentu pri njihovem delu na področju reforme SKP. 7. novembra je potekala prva razprava tukaj v parlamentu na temo te reforme in to je bila razprava, v kateri so sodelovali evropski poslanci in poslanke. Danes pa je morda bolje, da Eh, se eh, evropski poslanci zadržijo in prisluhnejo temu, kaj imajo povedati predstavniki kmetov. Če bomo imeli še kaj časa, potem, ko bodo spregovorile vse organizacije kmetov, bomo k besedi povabili tudi poslance in poslanke, ampak eh, upam, da razumete, da bomo tokrat res dali prednost kmetom. Tako, zdaj pa dajem besedo predstavnikom Združenega kraljestva. Gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod Ekastro, poslanci in poslanke, sem podpredsednik Nacionalnega združenja kmetov in zahvaljujem se vam za povabilo in za možnost, da spregovorim v imenu uh, 47 tisoč kmetijskih obratov, ki jih zastopamo. Naj podprem eh, sporočilo, ki ga zagovarjamo že od začetka te razprave. Štiri temeljne načela so tu. Najprej enostavnost. Potrebujemo bolj enostaven sistem podpore za kmete. Ne samo sistem, ki bo enostaven za kmete, ampak tudi sistem, ki bo enostaven za javne uradnike, ki uh, izplačujejo ta uh, plačila kmetom, tukaj je bilo v zadnjih letih veliko težav. E, skupna politika je e, ključni dejavnik. Potrebujemo kmetijsko politiko, ki bo temeljila na napovedih e, za ta trg in ki bo konkurenčna. Potrebujemo industrijo, ki bo temeljila na proizvodnji. Slišali smo že o povpraševanju po hrani, govora je o varni oziroma zanesljivi oskrbi s hrano. Nekateri znanstveniki trdijo, da se bo morala proizvodnja hrane povečati za 70 odstotkov do leta 2050, če bomo dejansko želeli nahraniti 9 milijard ljudi. Naše združenje že nekaj časa trdi, da bomo morali proizvesti bistveno več hrane in bistveno manj vplivati na okolje. Verjamemo v inovacije, verjamemo v sodobne tehnike kmetovanja in energetsko učinkovitost. Podpiramo to, da je podpora povsem. Po Eh, ločena eh, od proizvodnje. Podpirali smo tudi gospod Fisher Ball, ki eh, je bila na čelu oblikovanja prejšnje reforme, vendar pa mislimo, da so ti predlogi preveč zapleteni, da grejo napačno smer in da gre za zgrešeno priložnost, če želimo bolj tržno usmerjeno in konkurenčno kmetijstvo. Naj se najprej dotaknem predloga glede eh, Eh, zelenega kmetijstva. Zaskrbljeni smo in eh, mislimo, da bo to pomenilo veliko birokracije in stroškov za kmetje. Ravno tako bi to utegnilo dolgoročno eh, povišati cene hrane, ker si zahteva se 7 odstotkov prahe. Cene učinkov so kazale, da utegne to vplivati predvsem na cene perutnine Naše združenje ne nasprotuje dobrim okoljskim praksam, vendar pa je po našem mnenju tukaj potrebna kakovost, ne kvantiteta. 75 odstotkov kmetov se je pridružilo prostovoljnim okoljskim schemam. In eh, to je v zadnjih desetletjih eh, prineslo veliko rezultatov. Kilometre in kilometre živih meja smo posadili, vendar pa mislimo, da je, da je to del, ki sodi v drugi stebr, ne v prvega. Pred nekaj meseci sem obiskal eh, kmetijo, z menoj je bil tudi naš minister, tam živi. Družina, ki je sprostovoljno ki je prostovoljno v okviru določene scheme eh, naredila eh, eh, dva odstotka prahe in eh, bistveno so povečali tudi število eh, ptic na njihovem območju. Torej gre res za vprašanje kakovosti, ne količine. Eh, Naši kmetje pogosto sodelujejo v prostovoljnih schemah in zato želim komisarja, da da, od komisarja, da da tem kmetom določena zagotovila, da če bodo obnovili svoje prostovoljne zaveze, da ne bodo kaznovani, če bo ob koncu te razprave vendarle uvedena eh, obveza glede prahe. Ravno tako smo zelo zaskrbljeni zaradi zgornje meje, samo načelo je problematično, to še dodaja k birokraciji, ki bo potrebna za Eh, člane iz Walesa pa potrebujemo daljše prehodno obdobje eh, z zgodovinskih plačil na nov sistem. Eh, kar pa zadeva sladkor, prenehanje podpore leta 2015 bi bilo prek malo, zato potrebujemo daljše prehodno obdobje in zelo pomembno je, da naša organizacija lahko deluje kot pogajalec v imenu pridelovalcev sladkornega trsa v Združenem kraljestvu. Torej, želimo enostavnost, eh, skupno usmerjenost, tržno usmerjenost in produktivnost. In eh, če bodo ti predlogi, sploh kar zadeva zeleni element, dejansko uresničeni, Eh, se bojim, da evropski kmetje ne bodo nikoli konkurenčni na globalni ravni. Torej, prosim, res potrebujemo neko tržno usmeritev. Eh, kmetijstvo lahko prispeva k rasti in vsekakor lahko postane eh, tako pomemben gospodarski sektor, kot je nekoč bilo. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa združenje uh, organskih kmetovalcev. Najlepša hvala. Uh, hvala za besedo. Glede na uh, to, kar ste prej povedali, ko je uh, spregovoril kolega, uh, lahko rečem, da seveda lahko vsi organiziramo. Eh, svoja snet, eh, srečanja, ampak vi eh, imate vlogo gostitelja v imenu polskega predsedstva in tudi mi smo razočarani, da tukaj imate nekako družinsko srečanje starih lobistov in da niste povabili širše skupine deležnikov. Na seznamu smo prešteli eh, in našli smo samo eh, tri govornike, ki predstavljajo širšo civilno družbo. Seveda se strinjamo, da so kmetje v središču SKP, kmetje so pomembni, tudi sama zastopam kmete in povsem se strinjam, da kupa tukaj igra pomembno vlogo, ampak tu gre za davkoplačevalski denar in potrebno je iskati konsens v družbi zato da bo nova SKP eh, deležna široke podpore in eh, da bomo zagotovili tudi proračun, ki ga potrebujemo za SKP. Tu so tudi drugi deležniki, ki bi imeli kaj povedati. Kje so tukaj tisti, ki eh, jih skrbi okolje, ki jih skrbi eh, dobro počutje živali, ki eh, so dejavni na področju čebelarstva. Nikogar od teh ni tukaj in eh, zato smo res razočarani. Veliko govora je bilo o konkurenčnosti v tej razpravi. Imamo občutek, da na nek način obnavljamo neke mite, kajti dokler so kmetovalci odvisni od podpore, E, ne bo prave konkurenčnosti na svetovnem trgu in mislim, da moramo biti iskreni in reči, dobro, odvisni smo od e, podpore, sicer bi morali odpraviti celo SKP, ampak tega mislim, da nihče ne želi in zato moramo ohraniti neko vseevropsko politiko, ki bo omogočila kmetom e, preživetje. In če jim želimo uh, omogočiti preživetje, se ne moremo udeležiti te, uh, tega tekmovanja v doseganju vse nižjih in nižjih cen. Evropa se mora sredotočiti na tisto, kar najbolje zna, to je kakovostna proizvodna. Eh, oskrbovanje diferenciranih trgov, ravno tako pa moramo biti pozorni na, pravi, na pravične cene če bomo uspeli oskrbovati trge in ponuditi kmetom pravične cene, bodo ti z veseljem lahko delali v skladu z višjimi okoljskimi standardi. Organskimi eh, kmetovalci že več kot 30 let prostovoljno spoštujejo višje okoljske standarde. Seveda eh, so deležni tudi višjih cen, ampak vendarle sprejemajo svoj del odgovornosti. Tudi produktivnost, seveda moramo ohranjati produktivnost kmetijskega sektorja in SKP je seveda politika, ki bo prihodnje oblikovala kmetijski sektor, vendar pa ne moremo nadaljevati s eh, produktivnostjo, kot jo imamo, ker je ta zelo odvisna od uporabe gnojil in pesticidov. Eh, Eh, še posebej energija in fosfor bosta v prihodnje redkost, bosta problematična, zato moramo najti neke načine in neke ukrepe, s katerimi bomo preoblikovali kmetovanje in s katerimi bomo omogočili kmetom, da bodo tudi v prihodnosti lahko pridelovali hrano. Potrebujemo neke eh, sisteme, s katerimi bomo bolj učinkovito rabili svoje vire ravno tako je potrebno se pripraviti na prihodnost, čim bolje izkoriščati vire in uh, upoštevati biotsko raznovrstnost tudi pri preganjanju škodljivcev. Eh, potrebno je več vzdržnosti v prvem stebru, ravno tako pa potrebujemo tudi močan drugi stebr, ki uh, nam bo omogočil napredek na poti proti uh, vzdržni oskrbi s hrano in zato uh, je potrebno drugi stebr uh, vključiti kot obvezne elemente Natura 2000 in biološko kmetovanje, ravno tako pa morajo vse države preverjati vzdržnost svojih novih razvojnih programov. Hvala. Dziękuję bardzo jeszcze raz odnośnie. Najlepsza. Chwala. No, zdaj pa le še postopkovna pripomba. Dva tedna sem potreboval, da sem eh, nekaj ducatem kmetijskih organizacij na Polskem razložil, da ni mogoče, da bi se vsi udeležili te razprave. Vendar pa vam obljubljam, čez 20 let, ko bo naslednje polsko predsedovanje in bo potekala razprava o skupni kmetijski politiki ter bo imel Evropski parlament končno prostor za več tisoč ljudi, bomo povabili vse kmetijske organizacije iz Evrope. Lepo se vam zahvaljujem, zdaj pa predajam besedo generalnemu sekretarju Kupasa. Spoštovani gospod Savički, spoštovani kolegi, gospe in gospode, morda vas ne bo presenetilo, da se strinjam z eh, predsednikom z gospodom Brunjem. Nekoliko um, tvegano bi bilo, da bi generalni sekretar imel nekakšen nasprotujoč govor, zato menim, da bi se moral osredotočiti predvsem na postopkovne vidike SKP in pa tudi na današnjo razpravo. Strinjam se pa z našo kolegico, ki je govorila o starih organizacijah Kopa Kogeka. Da, naša organizacija je stara že kar 53 let in sam sem star komaj 50 let. Uh, In ravno zato se mi zdi, da ne bi smeli diskriminirati te organizacije, ravno zato, ker je že toliko starejša kot druge organizacije, ki so prisotne v tej srednji dvorani. Kljub temu vas moram pozoriti, da Kopa Koveka prav gotovo podpira postopek za odločanje, ko gre za odločanje pri SKP. Popolnoma se strinjamo tudi s storitvami oziroma službami komisije in komisarjem. Čolosom, ki je izpostavil tri dimenzije kmetijske politike v prihodnosti. Varnost preskrbe s hrano, na to eh, uravnotežen razvoj in pa tudi trajnostno kmetijstvo. Tako zelo nas veseli, da je vse te vidike komisija upoštevala. Kaj pa je zdaj drugače? Kaj se bo spremenilo v prihodnem razvoju, v prihodnih letih? Evropska prehranjevalna veriga mora začeti delovati veliko bolje, kot je delovala do zdaj. To morda nekoliko nasprotuje mnenju nekaterim govorcem, vendar pa moram povedati, da moramo biti še posebej konkurenčni na notranjem trgu. Kot notranji trg moramo pripričati lastne državljanje o dodani vrednosti, ki jo omogočajo evropski kmete. Kako drugače bomo sicer lahko dobili nekakšno nadomestilo za naložbe evropskih kmetov, za njihovo proizvodnjo, ne glede na to, ali gre tukaj za specifične proizvodne metode ali pa specifične proizvode. To pa moramo dosegati v skladu z preferencami potrošnikov in pa državljanov, kaj torej želijo na koncu dobiti. In zato mi kot eh, Kupa Kogeka in tudi eh, sam kot generalni sekretar pozivam vse deležnike, ki so vključeni v to industrijo, eh, kot tudi organizacije, zadruge, nevladne organizacije, pa tudi mojega kolega iz Vije Kampesine ter druge kmete, pa tudi malo prodane obrate, da se aktivno zauzamejo pri razpravi o skupni kmetijski politiki in eh, zagotovijo, da vsi skupaj delamo za kmetijski sektor, ga naredimo bolj učinkovitega in bolj prepoznavnega in pomembnega za Evropsko družbo Kopa Kogeka, si prizadeva za sodelovanje z vsemi drugimi deležniki in institucijami. In eh, prav gotovo menimo, da bi moral biti naš cilj, da bi vseh 13 milijonov kmetov in njihovih družin Eh, da bi pravzaprav lahko preživeli, da bi lahko živeli v blagini in pa tudi v dobro razvitih podeželskih območjih. To seveda ne izključuje drugih ciljev, da torej lahko druge cilje dosežemo, vendar pa je to prav gotovo najpomembnejši cilj, vsaj po našem mnenju. In sam sem prepričan in popolnoma. Popolnoma prepričan sem torej, da ima tudi institucije to stališče. Uh,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 Najlepša hvala, spoštovani gospod eh, Savitski, spoštovani komisar, gospod predsedujoči, pa tudi poslanci Evropskega parlamenta. Predstavljam Latvijske kmetijsko organizacijo. Poslušal sem predstavnico zadruge za ekološko kmetijstvo in moram povedati, da tudi sam zastopam uh, naprimer zadruge čebelarjev v Latviji. Zahvaljujem se svetu in Evropskemu parlamentu za vse, kar so naredili za čebelare in pa za čebelarstvo, še posebej na področju gensko spremenjenih organizmov. Latvijske kmete zelo skrbijo neposredno plačila. Kot morda že veste, Latvija prejema najniže znesek neposrednih plačil. In naši kmetje menijo, da je trenutni predlog Evropske komisije ne omogoča enakopravne razporeditve teh sredstev, torej neposrednih plačil. Naši kmetje torej menijo, da bo imelo to besedilo um, negativno posledico na Latvijo, Portugalsko, Slovaško in uh, konkurenčnost naših kmetov bo tako na nek način spodkopana to bo direktno izhajalo iz te reforme. Ta predlog prav tako ni v skladu s tem, kar nam je bilo obljubljeno leta 2008. Smo lahko slišali in to je povdarila tudi komisija leta 2010, da bi morali biti podpora za vse kmete pravična in enaka, enakopravna. In ravno zato se prerasporeja ta neposredna plačila. Menimo, da so načela, ki jih uporabljamo za izračun neposrednih plačil, zastarela. Gre za nekakšne zgodovinske podatke, ki niso več veljavni. Analizirati je treba resnična merila, ki odražajo dejanske stroške, ko gre za stroške dela, za stroške kmetovanja, stroške povezane z zemliščem, za Eh, stroje, ki se uporabljajo in tako dalje. Teh eh, zgodovinskih podatkov za izračun ne moremo več uporabljati. Tri pribalske države bi bile deležne veliko več neposredne podpore, če bi se uporabljalo novejše, bolj sodobne podatke za izračun. Nekateri menijo, da so produkcijski stroški v naših državah zelo nizki, v Latviji naprimer. To ni res. Nekateri proizvodni stroški so morda res nekoliko nižji kot v drugih državi članicah. Vendar pa so naši proizvodni stroški v povprečju pravzaprav precej blizu tistim v Zahodnji Evropi. Niso dosti manjši. Najnovejše statistike o tem tudi jasno pričajo. Naše kmetijske organizacije in pa tudi kmete, ki so del te organizacije, menijo, da bi morali imeti nekakšen temelj za izračun neposrednih plačil, torej 80 odstotkov povpreča v Evropski uniji. Sicer tu ni nobene logike, vsi delujemo na skupnem trgu, na enotnem trgu in naši stroški so podobni vašim. Naša neposredna plačila bi morala biti tudi zato um, enaka plačilom, ki se jih izplačuje v Zahodnji Evropi. Od leta 2013 ne bomo mogli biti Eh, ne bomo mogli izplačevati neposrednih plačil v okviru sofinanciranja v Latviji, zato da ne bomo izkrivali konkurenčnosti. In zato ne vidimo nobene logike, nobenega dobrega razloga v tem novem predlogu. Prav tako menimo, da ta predlog ni dovolj uravnotežen. Preden zaključim, pa mi dovolite, da spregovorim še o novih mladih kmetih. Tudi oni si zaslužijo veliko podpore. Mislim, da bi moral biti to obvezen korak v razvoju vseh programov, ko gre torej za podporo novih in mladih kmetov. Prav tako moramo vključiti več ljudi v kmetijstvo in to je velik problem v Latviji. To pa ni navedeno kot obvezen korak v tem programu v Latviji. Najlepša hvala. Zdaj pa besedo predajam finski. Najlepša hvala, gospod Savicki, najlepša hvala, predsedujoči, gospod eh, komisar, moj ime je gospod eh, Tjenanen, sem um, v, iz urada MTK v Bruslju, tukaj torej predstavljam kmetijske proizvajalce in pa gozdarje iz Finske. Zahvaljujem se vsem, ki ste prispevali k organizaciji tega dogodka v okviru katerega smo se zbrali. Gre za zelo pomemben trenutek, ko se moramo pogovarjati o prihodnosti SKP. Predlog komisije o prihodnosti SKP vsebuje nekatere vidike in vsebinske elemente, ki so zelo pozitivni in je treba podpreti. Finski proizvajalci torej podpirajo cilje komisije, da je torej treba ohraniti eh, kmetijstvo vitalno v vseh segmentih sektorja v Evropski uniji. Prav tako je treba zagotoviti, da bodo upoštevani raznoliki pogoji eh, kmetovanja v Evropski uniji. In eh, cilji komisije, torej okrepiti položaj primarnega proizvajalca, je torej bistvenega pomena v prehranjevanju verigi. prav tako je zelo pomembna tudi pomoč, podpora za proizvodnjo in eh, to je izjemnega pomena tudi na finskem, kjer so eh, stroški za proizvodnjo zelo visoki. Nažalost, predlog komisije eh, kljub temu vodi k nekaterim nepravicam, k nekaterim nepravičnostim, vendar pa ostane nekatera sredstva, da bi to izravnali s pomočjo mm, Evropskega sveta, če bi torej organizirali podobne razprave, kot je ta danes. V predlogu komisija ne posveča dovolj pozornosti sami eh, rentabilnosti oziroma donosnosti proizvodne, kar bi omogočilo tudi primerno nadomestilo za proizvajalce in pa kmete v Evropski uniji. Komisija predlaga naprimer izvajanje politike, zelene politike, Vendar pa to na finskem ni toliko relevantno. Na finskem so kmeti že odnegdaj zelo vključeni na prostovoljni ravni v varovanje okolja, še posebej z okoljskimi programi za kmetijstvo, ki jih je potrebno izvajati. To, kar predlaga komisija, ko gre za zeleno kmetijstvo, pa se prenaša tudi v nekakšno birokratsko breme, pa tudi v nakopičene stroške pri kmetijski proizvodni. Predlog komisije, ki eh, govori o treh kulturah, je torej težko izvajati eh, na severu ravno zaradi težkih okoljskih pogojev. Na to pa še predlogi, ko govorimo o površinah za ekološko kmetijstvo. Tudi glede tega imamo predvsej veliko pomislekov. Menimo, da to nasprotuje samemu rasti, gospodarski rasti, ko gre za proizvodnjo na, v sektorju prehrane. In eh, sama opredelitev teh eh, površin je tudi popolnoma nejasna, zato bi želel, da nam eh, komisar to nekoliko pojasni. Odgovori naslednje vprašanje. Katera so torej te površine, ki jih lahko obravnavamo kot tiste površine, ki se jih uporablja v ekološke namene? in kako uh, bi se izognili nekakšnemu dodatnemu administrativnemu bremenu za kmete. MTK bi vas želela upomniti tudi, da končno izvajanje predloga komisije v prihodnosti SKP je neposredno odvisno tudi od financiranja, od črpanja sredstev. In zaenkrat eh, tukaj še ne vidimo nobenih eh, bistvenih vsebinskih elementov, ki bi omogočili izvajanje tega predloga komisije. V prihodnosti bi morali imeti močno skupno kmetijsko politiko, eh, čemor bi moralo odgovarjati oziroma kar bi moralo odražiti tudi financiranje. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa predajam besedo predstavniku Španije. Izvolite. Hvala. Eh, predstavljam ASAHO, kmetijsko organizacijo iz Španije. Več kot 200 tisoč eh, članov imamo. Hvala za to demokratično konferenco. Eh, sam običajno sodelujem kot opazovalec. Zdaj pa sem hvaležen za besedo v nasprotju z drugimi ne bom eh, te priložnosti izkoristil za to, da se naslovim oziroma obrnem na vse vas. Mm, komisar, naj vam povem, da ima vaš predlog veliko pozitivnih elementov, ko gre za diferencirano obravnavo sektorja bombaža, naprimer, in pri drugih sektorjih. Eh, tudi, ko gre za um, vezana plačila, In ko gre za mlade kmete, vsi ti ukrepi so pozitivni. E, tudi ko se navezujemo na leto 2011, ko govorimo o prihodnosti, to je vse pozitivno, vendar pa obstajajo še nekateri dvomi, nekatere luknje v predlogu, ki bi jih morali takoj rešiti. Ko gre za e, temeljno plačilo, v moji državi naprimer obstaja e, velika raznolikost. In treba je zagotoviti, da uh, se prehodno obdobje ne bo končalo leta 2019, ampak da se podaljša do 2021. Um, mm, poleg tega bi bilo potrebnih saj 20 odstotkov, ko gre za temeljna plačila. To so ukrepi, ki jih je treba konkretizirati. Veliko špekulacij je. Uh, Eh, bilo že v tem sektorju in sektor pričakuje naše ukrepanje. Veste, da v državah kot Španija, Italija eh, obstajajo številna ozemlja, naprimer pašniki, ne vemo, kaj se bo z njimi eh, zgodilo. Prosim, če odgovorite na to vprašanje. Komisija mora tudi čimprej pojasniti določena pravila, ko gre za prenos pravic. gre za to, da vse zgorite o eh, prenosu pravic, o novih pravicah, vendar si je treba ogledati tudi eh, tradicijo, zgodovino. Zelo se trudim razumeti koncept aktivnega kmetovalca, vendar imam pri tem težave, kajti tukaj vsaj diskriminacija proti tistim in teh je 80 odstotkov, eh, ki dobijo manj od 5000 evrov. zakaj bi samo druge obravnavali kot aktivne kmetovalce? Imam občutek, in to sem že večkrat povedal, da se trudite poenostavljati, ampak poenostavljati samo eh, stvari, ki se tičejo majhnih kmetov. Treba se zauzemati za poklicne kmetovalce te pa obsojate na več kompleksnosti, več birokracije, ko gre za zelena plačila. Nekateri so vam verjeli, da uh, je ta komponenta tako pomembna, da bo deležna tudi več denarja. Jaz tega ne verjamem. Ne razumem, zakaj mora biti ta element v prvem stebru in ne v drugem. To je povezano s kondicionalnostjo. Ekološko kmetovanje mora biti obravnavano na enak način kot druge eh, trajnostne oblike kmetovanja. Pa še mladi kmetovalci, to je pozitivno, seveda je vaše sporočilo pozitivno, vendar ni zadostno. Poleg eh, specifičnih ukrepov mladi kmetje zahtevajo tudi eh, drugačno eh, delovanje pri eh, plačilih. Vemo, da eh, Eh, vi ne delujete sami, tukaj so še drugi komisari, komisar Almunija, vendar moramo zagotoviti, da bodo plačila za kmete pravična, eh, da se bo vse to lahko uresničilo. Če ne bomo povdarjali pravične konkurenčnosti, bodo vsi ti ukrepi zvodeneli in ne bodo učinkoviti to, ne bodo učinkoviti. To od nas pričakujejo mladi kmetje, torej da se zauzamemo za njihove pravice. Gosu predstavičala Estonski. Najlepša hvala. Zdaj pa besedo predajam Estoniji. Izvolite. Najlepša hvala kot predstavnica kmetijskih organizacij v Estoniji bi tudi sama želela spregovoriti o konkurenčnosti oziroma o nepravičnih pogojih za konkurenčnost, kar izhaja tudi iz predloga komisije. Estonija kot druge pribalske države se ne more strinjati z enačenjem direktnih plačil. Ta niso dovolj hitra, postopek ni dovolj hiter in prav tako ne omogoča dobrih konkurenčnih pogojev za naslednjo proračunsko obdobje. Glede na to, da smo se pridružili Evropski uniji leta 2004, naj bi imeli prehodno obdobje skoraj ene generacije. In to prav gotovo ne pomaga pri vzdržnosti našega kmetijstva, obenem pa moramo upoštevati tudi zaloge hrane in eh, zanesljivost oskrbe. To pomeni, da se bodo ljudje še vedno selili v mesta iz podeželja, iz kmetijskih območij, pa tudi iz drugih držav bodo prihajali v mesta, kot je povedal že naš latvijski kolega. Delujemo na enotnem trgu, imamo enake pogoje, enake cilje in enake zahteve. Prav tako naša proizvodnja ni bistveno cenejša od poprečja Evropske unije in ravno zato bi si želeli, da bi bila neposredna plačila vseh držav članic 90 odstotkov evropskega povprečja v naslednjem proračunskem obdobju. Prav tako bi bilo dobro, da bi evropske institucije izkoristile to priložnost in pa tudi reformo SKP, zato da bi izravnala to izkrivljeno sliko na področju konkurenčnosti. Tukaj torej ne gre za nekakšno pogajanje glede pristopa. Zdaj smo že polnopravna članica Evropske unije in tako imamo enake odgovornosti kot tudi pravice kot druge države članice. Najlepša hvala. Zdaj pa bom besedo predal gospodu Serafinu. Spoštovani minister, spoštovani gospod komisar, gospe in gospodje, reforma, o kateri se zdaj pogovarjamo, je zelo pomembna za polske kmete. Zelo veliko polskih zastopnikov, predstavnikov, delegatov je tukaj, vendar pa to, kar pravijo pravzaprav odraža tudi pomisleke drugih držav članic, nove države članice, opozarjajo na to, kar pravzaprav tvori temelj evropske integracije za Polsko. Skušamo prepričati polske državljane, da bi nekako sprejeli pridružitev Polske oziroma pristop Polske k Evropski uniji. Spoštovani minister, veliko ste obljubljali v tem kontekstu. Vedno ste nam govorili, da bo prehodno obdobje trajalo do leta 2013. Vendar pa je to, kar predlaga zdaj komisija, da bi to prehodno obdobje razširili, podaljšali. To pa je nespremljivo. Prav gotovo s temi pogoji tega ne moremo sprejeti, ko gre za diversifikacijo proizvodne, diversifikacijo plačil. To je torej to, kar prinaša vaša reforma, gospod komisar. In menimo, da je proizvodnja popolnoma podobna v Češki, na Polskem, pri balskih državah, kot tudi v Franciji, ko gre za stroške in pogoje proizvodnje. In ravno zato bi morala Evropska komisija ugotoviti, kakšno bi bilo tisto enakovredno izhodišče in enakovredni pogoj za vse moje kolege iz Polske in iz drugih držav članic predstavljajo tako imenovanih 12 novih držav članic. In vsi poslušamo o tem, kako bodo pogoji postali enaki čez nekaj časa. Vendar pa smo že zdaj enako učinkoviti in enako produktivni kot drugi kmete. Zato zahtevamo enakovredne pogoje. Naši proizvodni stroški so enaki in zato pričakujemo tudi enako obravnavo. Le na ta način bodo lahko postsocialistične države izboljšale kmetijstvo, postale konkurenčne. Mislili smo, da bo sedem let dovolj, vi pa nam predlagate, nadaljno prehodno obdobje, ki se bo še nadaljevalo. Ne bi si želeli, da bi nekdo oduzel sredstva nemškim ali francoskim kmetom, vendar pa si želimo enaka izplačila, enake priložnosti tudi nove države članice Evropske unije. Torej, nočemo se nikakor eh, predstaviti kot nekakšni. Uh, Eh, kot nekakšna konkurenca nemškim ali francoskim kmetom, ravno zato, ker smo estonski ali polski kmete. Prav tako menim, da ta načelo 70 odstotne ozelenitve kmetijstva prav, prav, prav tako nekaj, kar moti in a, eh, nas odvrača od eh, osrča te razprave. Uh, kmetijske organizacije vse pravijo isto, da gre tukaj za nekakšen nesporazum in da nas odvrača od jedra razprave, od tega, kar je najpomembnejše in sicer črpanje sredstev za skupno kmetijsko politiko. In sam se počutim odgovornega do polskih kmetov, do polskega podeželja, saj sem bil med tistimi, ki so si prizadevali prepričati polske kmete, da je za njih koristno postati del Evropske unije. vendar pa se tukaj še vedno počutimo kot nekake drugorazredne, drugorazredni državljani Evropske unije. Zato pa še eno vprašanje. Gensko spremenjeni organizmi, proizvodnja hrane z gensko spremenjenimi organizmi. Naš minister pravi, da to ni več. Težava ene države članice, ampak težava celotne Evropske unije. Tega si moramo zavedati. Na to pa še težava zadrug. Več kot 900 zadrug je članic naše organizacije, zaposlujemo več kot 50 tisoč delavcev, ki eh, delajo na kmetijah in eh, prispevajo veliko k proizvodnji na trgu. Na polskem nekateri zapuščajo te organizacije, v kontekstu tistih pravih rešitev za sektor. In zato skušamo nekako prepričati polske organe, da so pravzaprav zadruge nekakšna pozitivna prihodnost za kmetijski trg, da nam omogoča boljšo organizacijo trga. Da so zadruge tisti učinkoviti mehanizem, ki a, je tudi upravičen do vse pomoči. Komisar nas sicer podpira, vendar pa njegova podpira ni dovolj. In ravno zato vas moram opozoriti, da bi moral biti ta osnutek reforme nekoliko prilagojen. Čakamo torej na vaše predloge, komisija. Najlepša hvala, zdaj pa avstrijski delegat, izvolite. <clears throat> Najlepša hvala, gospod Savitski. Gospod Tekastra, spoštovani gospod komisar, najlepša hvala za to priložnost, da lahko tukaj. Na kratko spregovorim in predstavim naše poglede. Ime mi je Gerford Gruber, govorim v imenu kmetijske zbornice Avstrije, ki zagovarja vse, ki predstavlja vse kmetovalce in gozdarje v Avstriji. Hvala tudi za posredovane predloge komisije, ti vsebujejo celo vrsto pozitivnih vidikov in vsebin, ki jih zdaj ne bom našteval vedno je premalo časa za pozitivne stvari, bom pa nakratko omenil nekaj drugih točk. Najprej kot splošna pripomba, tukaj si bom eh, dovolil kot eh, ostali kolegi opozoriti na pogajanja o proračunu, kajti dejansko se bo tam izkazalo, kaj eh, eh, bo mogoče, glede na to, koliko denarja bo predvidenega za kmetijstvo. Kar zadeva ekologizacijo oziroma bolj okolju prijazno zdržno kmetijstvo, po mnenju Avstrije je tako, da določene storitve, ki jih kmetje že opravljajo prostovoljno, Eh, morajo biti na nek način priznane in ta končna oblika reforme bi morala to upoštevati. Zazemamo se za eh, neko prožno strukturo, ki bi se izognila novim strukturam in dodatnim stroškom in bi temeljila na že obstoječem. Govora je bilo tudi o biološkem kmetovanju. Eh, tudi jaz bi želel ustrezno obravnavo teh kmetov. Kar zadeva direktna plačila, pa se bom omejil na pogled po razdelitve znotraj države. Obstajajo eh, nekatere zvezdne države, ki uporabljajo zgodovinska plačila in eh, zelo pomembno je, da tukaj zagotovimo ustrezno prožnost za to, da bomo uh, lahko v zadostni meri upoštevali danosti v posamezni regiji. Poleg tega pa reforma vsebuje veliko negotovih eh, parametrov, tudi že brez tega. Zelo pomembne so jasne definicije. Omenjena je bila definicija aktivnega kmetovalca. tukaj ne sme priti do neželenih stranskih učinkov. Kar zadeva upravljanje trga, pa naj se osredotočim na upravljanje s količinami na področju sladkorja in nekaterih podobnih področjih. Tukaj je potrebno izvesti podrobno analize, preden se spreme kakršnekoli odločitve za prihodnje. Najlepša hvala za vse predstavitve, bile so zelo zanimive in če na kratko zaključim, mislim, da kmetijska politika dobro deluje za kmete, kadar daje spodbudo, eh, kadar je zanimiva tudi za nove kmete, ki prevzemajo to delo. In jaz osebno bi si želel, da bi eh, tako ostala tudi v prihodnje. In še nekaj, eh, skupna kmetijska politika eh, ne samo, da preprečuje iskrenje konkurence na vznoter, ampak predstavlja tudi nekakšno zaščito na vzven in upam, da ta element ne bo izginil iz prihodnjih razprav, ampak da bomo govorili oziroma upoštevali tudi vpliv. Uh, prostotrgovinskih sporazumov na kmetijsko politiko in da bomo tukaj v tem kontekstu ustvarili ustrezne okvirne pogoje. Hvala. Zabranje gosu, prezesa krajovi rad. Najlepša hvala. Zdaj pa se obračam na predsednika oziroma sopredsednika Kope. Spoštovani minister, spoštovani predsedujoči, spoštovani komisar, najlepša hvala za to razpravo, pa tudi za vse pripombe in stališča, ki smo jih danes lahko slišali. Kot je očitno, kmete, ki so prisotni tu, ne glede na to, ali predstavljajo starih 15 držav članic ali 12 novih držav članic, niso zadovoljni, vsaj ne v celoti, s tem predlogom. In eh, to dokazuje, da bi morali ponovno razmisliti o tej situaciji. Zdi se, da kmete, ne glede na poreklo, niso zadovoljni z reformo. Spoštovani gospod komisar, teh več sto strani predloga reforme prav gotovo lahko cenimo, vendar pa bi nam bila ljubša, bolj enostavna reforma, ki bi bila dolga le nekaj deset strani. Saj iz vseh teh strani, iz te količine strani izhaja, da te reforme pravzaprav ni lahko razumeti, da je ne razumejo niti organizacije, niti sami kmete. Soočamo se z novimi, večjimi izzivi in uh, morda bi bilo bolje, da bi namesto tega, da bi širili nekatere vprašanja, razmisliti o tem, kako bi lahko razporedili sredstva tako, da bo evropsko kmetijstvo bolj konkurenčno na globalnem trgu. In da bo obenem zadostilo tudi potrebe evropskih potrošnikov. Ne strinjamo se skupno kmetijsko politiko, ki bi vse skupaj še bolj zapletla, povečala stroške in je evropski kmete ne bi mogli razumeti. Nova SKP nam ne ponuja vsebinskih elementov, ki bi zagotavljala večjo proizvodnost in pa tudi bolj kakovostno proizvodnjo. Še vedno imamo podobno situacijo kot pred 25 leti, skušamo obdržati status quo za kmetijstvo. Pripravljamo se na nove izzive, vendar pa so te izzivi že tu. To je popolnoma očitno in zato vnašanje vsebinskih elementov, kot je zeleno kmetijstvo ali tistih 7 eh, odstotkov, ki se jih da na strana, v tej fazi to vrstni ukrepi niso več spremljivi ne vemo, kaj je tukaj pravzaprav cilj in prav tako se ne strinjamo z opredelitvami, naprimer, aktivnega kmeta. Zdi se, da vse to skupaj pravzaprav ne vodi k temu, da bi ugotovili, kdo ta aktivni kmet pravzaprav je. S tem eh, na nek način skušamo zgolj prikriti, kaj se dogaja na podeželskih območjih. Tukaj gre torej bolj za načelo zakonskega prenosa vse države članice. To je bolj pomembno kot eh, pa ta kmetijska politika ali pa politika podeželja. In na cili, ki jih predvideva reforma, so nekaj, kar lahko vsi sprejmemo in razumemo. Vendar pa so metode, ukrepi na poti do teh ciljev nekaj, česar kmete tukaj v tej sejni dvorani ne morejo sprejeti, teh 30 odstotkov za zeleno kmetijstvo, To je zelo težko razumeti, tega ne razumejo tisti, ki eh, imajo sadovnjake, ki proizvajajo sadje, ki imajo eh, nasade s hmeljem in tako naprej. Ti proizvajalci so tako veliko manj konkurenčni na globalnem trgu, še posebej hmelj. Hmelj je zelo pomemben sektor za Evrope in brez dodatnih plačil brez dodatne podpore ta sektor ne bo preživel na globalnem trgu. Spoštovani gospod komisar, želel bi si videti, da bi Evropska komisija ne pisala vedno več strani, vedno več pravil in pa omejitev, ampak da bi nekoliko poenostavila vse ukrepe, torej več ukrepov, manj besed in manj strani to bo seveda zahtevalo zelo veliko, zelo veliko dela, bi torej zahtevalo poenostavitev. Delamo torej na tem, da bi sistem nekoliko izboljšali, vendar pa delamo v nasprotno smer. Najlepša hvala, zdaj pa predajam besedo predstavniku Italijanske zveze kmetov. Grazie, predsednica Savinski, grazie, onorevole De Castro. Hvala, predsednik Savinski. Gospod De Castro, gospod komisar, hvala za priložnost, da spregovorim v imenu italijanskega združenja kmetov. Ne bom zelo izčrpen glede našega stališča. Govoril bom na podlagi poročila na nacionalni ravni, ki je združilo številne akterje v Italiji, ko gre za reformo SKP. Naše mnenje je jasno izraženo v tem poročilu. Želim pa izpostaviti nekaj bolj izpostavljenih točk v poročilu. E, mislimo, da mora SKP spodbujati inovacije. E, zdaj se soočamo z večjo krizo in velikimi izzivi vendar moramo hkrati zagotavljati kakovost. Evropsko kmetijstvo mora biti vse bolj trajnostno na okoljski in etični ravni. To pa lahko doseže samo, če bo zagotovilo tudi um, zadosten dohodek za kmete. Želimo si pravične porazdelitve direktnih plačil, vendar to želimo uvesti postopno, to podpiramo naša organizacija ni prepričana glede večjih parametrov, ko gre za površino, da bi to bil uh, nek uh, kriterij za porazdelitev plačil. Eh, statistike morajo biti posodobljene in sicer morajo zadevati vsa obdelana območja, tudi ko gre za sektor vina in pa sadja in zelenjave. Tukaj je treba upoštevati tudi hektarje, ki zaenkrat niso bili upoštevani. Moramo upoštevati tudi druge parametre, eh, dodano vrednost proizvodne, naprimer eh, uporabo avtonomne delovne sile. Da se uporabi kot parameter samo površina, to ne upošteva. Eh, Eh, delovne sile, ki dela na teh področjih, kot naprimer v sredozemlju, obstajajo razlike med državami članicami eh, z različnih vidikov socioekonomskega in drugih in mislim, da potrebujemo jasne definicije na nacionalni ravni. Moramo vzpostaviti neko evropsko politiko, evropsko stališče, ampak obene morajo države članice sprejemati stališča na avtonomni ravni. Neposredna plačila morajo uh, kot uh, prioriteta, če ne ekskluzivno biti namenjena poklicnim kmetom, ki večino svojega časa porabijo za kmetovanje in tudi večino dohodka dobijo od kmetovanja. Glede zelenega kmetijstva, tukaj se strinjamo s pristopom, vendar mislim, da moramo še pregledati določene vidike, vključno stroški eh, ter povezavami z okoljem in pa vplivi na okolje preveč eh, proračuna je namenjenega za to 30 odstotkov neposrednih plačil. Eh, potrebujemo tudi eh, številne ukrepe, ki jih je treba še razširiti in upoštevati raznolikost kmetijstva, mm, vsote za zeleno kmetijstvo morajo biti na voljo državam članicam, treba si je prizadevati za zaščito tal in eh, si ogledati tudi CO2, torej količine CO2. Podpiramo pomembno točko, ki jo je izpostavil komisar, da se podpre delovanje organizacij, eh, da se upravlja s tvegani in zagotovi pravičen dohodek. Takšni ukrepi, ki so vključeni v predlog, bi morali biti še razširjene. Bolje je treba poudarjati, In seveda potrebujemo tudi možnosti za trgovanje, to morajo spodbujati kmetje sami. Zagotoviti je treba tudi, da bo potrebnih manj eh, korakov do teh možnosti na trgu, manj birokracije, pa še neutralni sklad za stabilizacijo dohodka tukaj. Potrebujemo nekaj fleksibilnosti in upoštevanja načela subsidijarnosti držav članic. Lokalni razvoj, eh, tukaj je prišlo do nekaj pomembnih poenostavitev, eh, tudi ko gre za majhne kmete, ampak potrebujemo še dodatne poenostavitve, eh, razvoj podeželja, to je pomembno in tukaj treba ukrepe prilagoditi gospodarski in socialni. Eh, situaciji. Treba je načrtovati na večletni osnovi, eh, svet se hitro spreminja, potrebujemo bolj fleksibilne metode, kot jih imamo v tem trenutku, tako da bomo lahko v vsakem trenutku ukrepali in eh, ostali tudi skladni z našimi cili. Moja organizacija je vselej pripravljena pomagati, da bomo dosegli te cilje, ki jih imamo uh, vsi pred očmi, še posebej v korist mladih kmetov. Hvala. Sadičela, irlandski. Najlepša hvala. Besedo predajam irskemu združenju, združenju kmetov. Izvolite. Uh, chairman, Najlepša hvala, spoštovani člani. Vsem se želim zahvaliti, ker ste mi dali priložnost, da se tukaj obrnem na vas. Uh, glede predloga komisije o skupni kmetijski politiki po letu 2013. Eh, SKP je že bila deležna številnih reform, treba se je odzvati na eh, potrebo po eh, večji proizvodnji, po bolj kakovostnih izdelkih in Evropska komisija si tukaj prizadeva za tri cilje, torej proizvodna hrane za varovanje okolja in pa trajnost Eh, še naprej podpiramo evropski model kmetovanja. Gre za socialno pogodbo med evropskimi kmetovalci in pa preostankom družbe. Eh, kmetje eh, proizvajajo kakovostne izdelke, pri tem upoštevajo upravljanje okolja, upoštevajo tudi dobrobit živali. In to je treba zagotoviti še naprej. Moja organizacija pa je zaskrbljena, da predlog komisije, kot je predstavljen v tem trenutku, eh, gre v nasprotju s tem, eh, zmanjšuje možnost irskih medovalcev, eh, da bi prispevali k, gospodarskemu, k naši gospodarski oživitvi. Zagotoviti je treba varnost eh, preskrbe s hrano na evropski ravni in želim si, da bi predlog eh, se ukvarjal eh, s tem, da bi do leta 2011 prišli na enotno plačilo na hektar. To zelo skrbi irske kmete. Potem se spreminjajo tudi scheme plačil in to bo zelo spodkopalo delovanjih kmetovalcev. Predlog je preveč eh, poenostavljen in tudi ne podpira aktivnih eh, kmetovalcev. Eh, to bo torej spodkopalo velik potencial, ki ga zagotavljajo irski kmetje. Države članice morajo tukaj imeti fleksibilnost, da bodo podprle proizvodno in konkurenčnost, da bodo podprle že obstoječe modele proizvodne in razvile še nove. Eh, to, da bo leta 2014 uveden nov plačilni sistem, mm, to zelo vpliva na odločitve kmetov in pa organizacij in to odločitev je treba obravnavati. Irska potrebuje daljše prehodno obdobje kot do leta 2019. Eh, predlog komisije o ozelenitvi eh, bo dal novo breme kmetom. Zdaj vsi kmetje upoštevajo uh, to, kar določa GAC. Eh, kmetje morajo dobiti neko uh, plačilo za to, kar delajo na področju varovanja okolja. E, to ne sme, uh, ne sme uh, ogroziti njihovega dela. In 30 odstotkov je preveč. Irska je zelo sodelovala v uh, razvoju podeželja, v raznih projektih na tem področju v preteklosti. Uh, prizadevali smo si za uh, kmetovanje, da se ohrani kmetovanje tudi v, m, mm, o, na območjih s slabimi pogoji. Uh, države članice morajo tukaj imeti dovolj fleksibilnosti, da bodo izvedle ukrepe, ki se jim zdijo uh, za konkretno regijo najbolj uh, relevantni. Eh, to, da bomo ohranili uh, ukrepe za nujne situacije, to je dobro. Ti ukrepi morajo biti tudi učinkovito uporabljeni v času krize. Predlog pa je treba ukrepiti na dveh področjih. Uh, da se doda eh, še dodatna sredstva za nujne situacije. Pogoji, v katerih se ti ukrepi sprožijo, torej nujni ukrepi, eh, te pogoje treba razjasniti. Danes sem opredelil eh, glavne teme, ki skrbijo irske kmete. Razprava bo še potekala in. Irci želijo podpreti močno SKP v dveh stebrih, ki bo podpirala trajnostno proizvodno hrane. Treba je zagotoviti, da se ohrani tudi eh, družinsko kmetovanje po uh, Evropi. Več fleksibilnosti na nacionalni ravni je torej potrebne. Uh, današnji oziroma trenutni predlog tega ne zagotavlja. Uh, Eh, kmetje morajo povečati svoje proizvodne zmožnosti in eh, tudi sodelovati pri varstvu okolja. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa predstavnik eh, litvanskih kmetov. Renginio organizatorjej, renginio dalyvejim. Spoštovane gospe in gospodje, organizatorji tega srečanja, sam predstavljam Litovsko kmetijsko zbornico. Praznujemo 85. obletnico, tako lahko rečemo, da imamo kar nekaj izkušenj. Prav tako smo člani Kopa Kogeke. Danes moram povedati, da se popolnoma strinjam s tem, kar so povedali predstavniki Polske, eh, Latvije, pa tudi Estonije. Predstavnik mladih kmetov je povedal, da bi morali biti SKP trdna, krepka. Tudi sam vas moram opomniti, da mora biti ta politika predvsem pravična, demokratična. In a, eh, to je to, kar danes prav gotovo manjka v tem reformnem paketu. In a, eh, ravno zato imajo tri pribaltske države najnižja neposredna plačila. Zdaj pa še obdobje 2007 do 2013, to je popolnoma jasno, glede tega smo se že pogajali, vendar pa se zdaj situacija nadaljuje. Zakaj? Zato, ker smo pet let eh, trdno delali ali iz drugih razlogov. Morda zato, ker eh, menimo ali pa drugi menijo, da so naše države premajhne. Vendar pa bi se morala ta situacija vsekakor spremeniti. Kaj pa zahteve? Naši proizvajalci spoštujejo te zahteve. In eh, včasih ta merila še bolj izpolnjujejo kot eh, stare članice Evropske unije. Vprašati se moramo, ali se eh, zelena politika pravzaprav spreobrača v nekakšno, um, oziroma vodi k večji proizvodnji ali ne. Poleg tega moramo sami oskrbovati trg z kmetijskimi proizvodi, to je glavna naloga. Ko pa govorimo o zemljišču, govorimo o sedmih odstotkih, to je pravzaprav nekakšen zločin. Sami moramo obdelovati zemljo, ne pa početi nasprotno. Danes uporabljamo zemljišča tudi iz drugih razlogov, zaradi mest. In eh, danes smo se združili, da bi vzpostavili nekakšne pogoje, ki bi nam omogočili, da bi okrepili našo konkurenčnost. In eh, pogoji morajo biti enaki za vse. Tega si želim in vsem želim veliko uspeha. Hvala.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 Govoril bom v imenu uh, sektorja sladkorja na nizozemskem. In eh, predstavljam 130 tisoč eh, članov. Sektor sladkorja se v tej razpravi nekako izpušča. Eh, Govorimo o ozelenitvi, govorimo o prvem in drugem stebru, govorimo o porazdelitvi finančnih sredstev. Vendar pa za naš sektor uh, tudi velja predlog komisije. Vse v predlogu SKP uh, eh, govori o tem, o reformi eh, in zadeva tudi sektor sladkorja. To nam zagotavlja eh, stabilnost za kmete in proizvajalce. Naš sektor je proračunsko neutralen. V zadnjem obdobju je prišlo do upada na evropskem trgu, vendar ne zaradi nadzorovanja oziroma upravljanja trga, ampak zaradi ukrepov, ki smo jih sprejeli uh, potem kasneje, ko smo se ukvarjali s problemom. Komisija tudi to priznava. Mi, proizvajalci sladkorja in čebelari, zato podpiramo stališče ki ga je zauzel Evropski parlament o uredbi uh, glede sladkorja, trga za sladkor. Razprava, ki temelji na političnih argumentih v nasprotju z racionalnimi, ne, eh, torej v tej razpravi ne vidimo, kje smo mi zastopani.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 Hvala za besedo in govorim v imenu organizacije ILO, ki vključuje milijon kmetovalcev. Pomembno je, da reforma skupne kmetijske politike pomaga zagotoviti uh, varnost okolja in varnost preskrbe s hrano. Tako bomo okrepili ugled uh, proizvajalcev, ne samo, ko gre za proizvodno hrane, ampak tudi za Eh, zagotavljanje biotske raznovrstnosti, za zaščito vode, zemlje in tako naprej. Ta predlog eh, seveda vsebuje številne mm, dobre elemente, ki jih podpira moja organizacija, eh, kot smo podpirali že prejšnje reforme, vendar pa je nekaj manj privlačnih točk. Tukaj vnaštev tri. Najprej kompleksnost strukture v več ravneh, ko gre za ukrepe prvega stebra. Gospod Čolos je to uh, opisal kot uh, ukrepe, ki jih je lahko izvajati. Vendar pa se s tem ne strinjajo vsi, po mojem mnenju, po našem mnenju, gre tukaj za eh, zmanjšanje svobode kmetovalcev, ki jih je prejšnja reforma okrepila ko gre za eh, dve tretjini neposrednih plačil, ki so namenjena za to in ono, če zdaj izpustimo faktor inflacije in tako naprej. Pri ozelenitvi ne, eh, ni potrebna ponovna opredelitev eh, vsega tega. Uh, upamo tudi, da ozelenitev ne bo uh, uh, šla v nasprotju s tistimi praksami zelenega kmetovanja, ki že obstajajo. Definicija aktivnega kmetovalca. Dobro bi bilo, če bi se izognili plačilom za uh, igrišča za golf, uh, eh, naprimer. Lahko pa bi ta uh, plačila oziroma ta nova porazdelitev izključila določene kmetovalce, ki naprimer upravljajo vodne vire in pa določena območja, um, kmetijska območja, to pa ne bi bilo dobro. Uh, poleg tega se mi zdi birokratska nočna mora, uh, ko gre za davčne organe in tako naprej. Uh, ne želimo si postavljanja zgornjih meja. 25 odstotni delež Eh, v sklopu drugega stebra podpiramo, ampak da bi eh, države eh, deset odstotkov preusmerile iz drugega v prvi stebr, tudi s tem se strinjamo, treba je kombinirati ehm, stroškovno učinkovitost in pa gospodarsko in socialno, gospodarske in socialne vidike. Ta reforma bo verjetno zvišala stroške kmetovanja eh, zaradi ozelenitve, povečala bo tudi cene na trgu, ne bo pa nadomestila eh, vseh teh zvišenih stroškov. Eh, proizvodna možnost Evropske unije bo najbrž trpela, vsaj ko gre za orne proizvode. in eh, proizvodna se bo preselila iz bolj na manj eh, produktivna ozemlja. In eh, ko slabi tudi razvoj, se bo zmanjšala možnost Evropske unije. To pa bo vplivalo tudi na manjšo možnost preskrbe s hrano. Vplivalo bo to na slabše dohodke in na ta način bodo pridobile države, ki hrano uvažajo v Evropsko unijo. Spodbude so tukaj ključnega pomena, na ta način bomo lahko zaščitili okolje. In tudi študija je bila izvedena o tem, o sredstvih, ki jih je treba v ta namen uporabiti. Komisija bi morala e, kmete spodbujati, ponuditi spodbude, da bodo e, ščitili okolje pri svojem kmetovanju. Poročilo Kapula Santos je tudi uh, eh, povdarilo uh, eh, vidik spodbud in kot je rekel komisar Čolos, javna razprava še poteka in mi želimo v njej še naprej sodelovati. Hvala. Hvala. E, s tem smo zaključili seznam govorcev. Zdaj pa še dva, sredina dvorane, eden eh, z levice, z leve strani dvorane. Kdorkoli, predstavite se, uh, prihajam z Polske in eh, sem član Polskega parlamenta, pa tudi uh, predstavnik proizvajalcev Sandja. Najlepša hvala, ker ste nas povabili, ker so povabili tudi nevladne organizacije, da se udeležijo te, te razprave. Uh, Uh, spremljajo me predstavniki eh, kmetijskih organizacij, uh, ki predstavljajo eh, sektor sadja in zelenjave. Veliko smo govorili o podpori za organizacije proizvajalcev. Mm, kot primer ste dali trg sadja in zelenjave in to mi je zelo blizu. Sami smo imeli priložnost opazovati, kako ta mehanizem deluje. Smo tudi analizirali predloge za reformo v naslednjih letih. Radi bi se navizali na načelo SKP in sicer konkurenčnost eh, evropskega kmetijstva, ne samo znotraj Evropske unije, ampak tudi na globalnih trgih. Potem eh, eh, določene ugodnosti za ta sektor in pa dostopnost eh, proizvodov, eh, dostopnost proizvodov za potrošnike. Hkrati pa moramo zagotoviti tudi eh, ustrezen dohodek za kmete. Številni ste rekli, da je sektor sad in zelenjave nek model, da tukaj lahko vidimo, kako okrepiti položaj proizvajalca. Lahko se spomnite, da v polskem parlamentu. Torej, omenili ste to, da izkušnje sektorja zelenjave in sadja lahko vključimo tudi v druge sektorje. Ko gre za reformo SKP, eh, trg sadja in zelenjave eh, se trenutno organizira, vzpostavljajo se strukture za proizvajalce, za eh, zadruge in pa organizacije proizvajalcev. Zdaj smo nekje na pol poti. Če bomo skušali ujeti druge države članice, eh, nekatere so pred nami, druge pa tudi za nami, to je zelo dinamičen proces in uh, to nas veseli. Radi bi dosegli situacijo, ko bodo proizvajalci sadja in zelenjave eh, na polskem tako konkurenčni kot proizvajalci iz drugih držav. Želimo doseči situacijo, uh, ko eh, proizvajalci ne bodo eh, med sabo konkurirali. In zato bi morali eh, tudi podpreti procese, ki se zdaj odvijajo. Predlogi reforme SKP pa niso povsem kompatibilni s tem, kar ste rekli vi, komisar, in kar so povedali drugi eh, govorci. Nova SKP in tako imenovano prehodno obdobje eh, ter nova pravila, ki prihajajo v veljavo, ne zagotavljajo takšnega razvoja. Eh, želim nasloviti vas, eh, komisar in pa član Evropskega parlamenta, da eh, razmislite o teh temah. Imamo še čas, da najdemo ustrezne rešitve, ki bodo koristne za vse. Ne smemo na to gledati kot zaključeno nalogo morali bi še naprej razvijati politike, kot smo to delali do zdaj in ne bi smeli izvajati in uvajati sprememb, dokler ne zaključimo procesa. To bo prispevalo tudi k večji konkurenčnosti sektorja. Eh, zagotovili bomo boljše pogoje trgovanja za eh, sektor eh, v Evropi in izboljšali pogoje tudi za kmetovalce to je eden od elementov glave. Zelo nas veseli, da se je omenjalo upravljanje krize. Imamo nekaj uh, izkušenj uh, z, z krizo, ki je zadevala predvsem proizvajalce zelenjave in evropska politika in strategija tukaj bi morali biti bolj uh, dejavni. Potem pa še izvoz. Zavedati se moramo, da konkurenčnost evropskega kmetijstva ni samo dejstvo oziroma ni samo v tem, da uh, zagotavljamo in preskrbujemo naš notranji trg, ampak da uh, izvažamo tudi na druge trge. Ruski trg je uh, velika priložnost za evropske proizvajalce. Tukaj apeliram na vas, uh, gospod komisar, pa tudi na člane Evropskega parlamenta, uh, Eh, ki so dejavni v tem in drugih odborih. Eh, morali bi urediti vprašanje trgovine, eh, še posebej, ko gre za zagotavljanje in pa izvoz na ruski trg. Najlepša hvala. Zdaj pa 715. 115, torej. Ne bom govoril o, o zelenitvi. V uvodnih eh, izjavah ste poudarili in pozdravili uh, to, da je zdaj vse manj uh, fosforja in drugih, uh, uh, drugih onesnaževal. Veliko je kalija in ne smemo imeti nekega ukrepa, ki bo zmanjšal količino kalija v naši zemlji. Pa še nekaj o organizacijah proizvajalcev. Omenili ste, da ne bi smeli določati eh, cen oziroma kvot, ampak eh, nekaj naj povem o tem. Imamo, v Britaniji imamo eh, nek odbor za konkurenčnost in to je zelo učinkovito. Ne smemo delovati proti potrošniku. In lahko bi imeli tudi uh, nek zakon države članice, ki bo v nasprotju s tem, kar eh, tukaj zagovarjamo. To je samo opozorilo. Ampak naj povem, kaj se je zgodilo letos. Eh, neka organizacija proizvajalcev je rekla proizvajalcem, uh, Če želite ohraniti ceno, morate zmanjšati proizvodno. In e, Treba bo storiti vse potrebno, da se to uresniči. To je bil ukrep, upam, da e, tega ne boste e, vzeli za primer. Morali so zmanjšati, naprimer, v perutninskem sektorju število ptic. Torej, to je moj primer in hvala za pozornost. Bardzo, bardzo proszę, Tris Robbins. Hvala. Gospod Robbins. Oziroma gospa Robbins. Moram povedati, da eh, sama delujem za BirdLife organizacijo, eh, ki se ukvarja z okoljem. Nevladna organizacija, ki eh, je omenjena na. Eh, vašem seznamu. Pravzaprav, katere nevladne organizacije ste želeli povabiti in prisluhniti? Tukaj se igrate s 400 milijardami evrov, ki so za to politiko. To je denar davkoplačevalcev. To je za vas samo majhna podrobnost. Eh, vi ste uh, tukaj poslušali samo velike organizacije. Uh, Eh, nevladnih organizacij pa ne. 97 odstotkov eh, družbe tukaj ni bilo zastopanih. Ne vem, kaj komisija meni o tem. Vsak je lahko prispeval k razpravi. Eh, ste rekli, morda niso bili vsi naši predlogi upoštevani, ampak lahko bi imeli vsaj pogovor in neposrečeno je to. Da. Eh, se lahko vlasim, šele zdaj mislim, mislite, da boste lahko, res lahko zagovarjali to politiko, ki obsega ogromno denarja, ki rešuje banke in države. Eh, ta politika je imela eh, ogromne težave v preteklosti, pa jo še vedno zagovarjamo. Mi naj bi tukaj javni denar uh, uh, dajali vam in pa kmetijskim organizacijam. Če imamo javno razpravo, bi morali razpravljati tudi o tem. Veliko smo razpravljali s kmeti in skupaj eh, s številnimi kmeti oziroma njihovimi organizacijami smo tudi napisali skupno pismo uh, komisiji. Vsi uh, so tukaj uh, vključeni v to razpravo po vašem mnenju. E, tukaj imamo predlog, e, predlog, ki si celo prizadeva ozeleniti kmetijstvo, ki bi ga morala naša organizacija pozdraviti, da potrebujemo to ozelenitev. Zakaj? Imamo resne probleme. E, ljudje pravijo, da mi že dajemo javna sredstva in zagotavljamo blago na trg. Evropske okoljske organizacije. Eh, zagotavljajo podatke, kakšna je situacija eh, v okolju. Prišlo je že do nekaj napredka, vendar ne dovolj. Potrebujemo močno ozelenitev in en del tega je tudi osredotočenje na okolje. In to ni samo praha. Poslanci, naj vas to ne zavede. To ni uh, star ukrep, to je nov ukrep. Če bi poslušali, kaj je povedal gospod Čolos, bi tudi videl, videli, kaj je s tem mislil. Uh, gre za majhne koške moč virja, uh, za pomoč tem področjem, ki so že tako in tako vključena uh, v številna kmetijska območja. Uh, Še nekaj pa je eh, razvoj podeželja. Eh, to je zelo pomembno in eh, tukaj pravzaprav lahko uresničimo našo zelenitev, če ne bomo imeli močnih kmetijskih schem, če ne bomo imeli obveznih dohodkov, mm, če ne bomo imeli zaščite projekta Natura 2000, pravzaprav sploh ne bomo mogli doseči rezultatov polsko predsedstvo pozivam, ki naj, polsko predsedstvo, ki naj bi predstavljalo celotno Evropsko unijo, uh, poleg tega pozivam gospoda dekanstra in celoten odbor za kmetijstvo, da resno vzame te zadeve in da resno vzame tudi naše organizacije. Vi uh, vašo politiko vodite povsem napačno. Dziękuję bardzo za kolejną lekcję. Dziękuję organizacij. Hvala za še eno lekcijo o tem, kako naj organiziramo razprave. Ko nevladne organizacije eh, želijo sodelovati, ko se želijo sestati s eh, predsedstvom, eh, se tudi organizira tako srečanje. Če želite, torej srečanje, bom vsekakor navdušen, da se sestanem z vami in vašo organizacijo mi smo se tukaj držali nekega eh, reda in glede na to, da imamo za razpravo na razpolago dve uri in pol, ni možno prisluhniti vsem organizacijam, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. Eh, poleg tega so tu še okoljske organizacije, eh, zdaj pa še zadnji predstavnik. Minutke. Mjanovič je tukaj v Hmelu zastavil. Najlepša hvala. Samo minuto. Eh, bi potreboval govora, je bilo pridelavi hmelja in opozoril bi samo na nekaj. Pomembno je zagotoviti, da uradni dokumenti, ki so objavljeni na spletu, ne vsebujejo informacij, kot je višina plačil eh, in izjave, kot eh, je naprimer, da za hmel ne bo več nikakršnih plačil. Eh, Torej, prosim, da res unesete nekaj reda v to, kakšni dokumenti se objavljajo, kajti te subvencije nujno potrebujemo. To je prva zadeva. Potem je tu še nekaj, kar sem želel uh, omeniti in sicer naslednje. Mislim, da nimamo dovolj možnosti za države članice, da bi se same odločile, kako v času krize razrešiti težave. Torej, države članice bi morale imeti več izbire, več možnosti odločanja, kakšne politike se bodo uporabile v trenutkih krize. To je vse z moje strani. Najlepša hvala za besedo. Hvala, s tem je razprava zaključena. Zdaj pa predajam besedo komisarju Čološu, da se odzove na komentarje, ki so bili podani v razpravi in kot verjetno veste, gospod komisar, časa nimamo ravno na pretek. Merci, monsieur le président, déjà. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Še enkrat se vam zahvaljujem za organizacijo te razprave in za to, da ste mi dali možnost, da odgovorim na nekatere vprašanja, ki so mi bila zastavljena. Najprej moram povedati, da me veseli da vprašanje organizacije proizvajalcev in pa njihove vloge pri upravljanju in pa delovanju trga zelo prepoznana, zelo cenjena strani samih kmetovalcev. Moramo pomiriti naše španske kolege je to, da predlagamo nekaj, kar je pravzaprav pomeni dodano vrednost. Danes imamo torej možnost, da priznamo, organizacije proizvajalcev izven okvira institucij, ki jih eh, predvidevajo določbe in eh, tako sodijo v posebne sektore. Tukaj gre za sektor vina, za sektor sadja in zelenjave in tako dalje. Danes torej te možnosti do zdaj torej ni bilo. Kaj torej pomeni priznavanje organizacije proizvajalce strani države članice? Tukaj avtomatično pravzaprav eh, gre za nekakšen sprejem Eh, določenega pravila, določbe, recimo, ko smo govorili o antitrustu. Torej, eh, organizacije, ki se ukvarjajo s konkurenčnostjo, zdaj eh, obravnavajo te določbe. Niso organizacije proizvajalcev tiste, ki so zdaj za to odgovorne. Kolega je omenil, da te organizacije lahko načrtujejo svojo proizvodnjo v skladu z povpraševanjem. In eh, to, kar je pravzaprav v nasprotju z pravilom konkurenčnosti, se imenuje torej antitrust, torej gre za nekakšno izjemo. Tukaj eh, gre za organizacije proizvajalcev, ki se priznajo in eh, se lahko prilagodijo proizvodnjo glede na popraševanje na to. Lahko se pogajajo, lahko prodajajo lahko eh, sklepajo oziroma skrbijo za naložbe kot proizvajalci. In prav gotovo je pomembno to vlogo povečati za vse sektore. To je torej tisto, kar je novo. Poleg tega ste govorili tudi o referenčnem letu 2011 in pa o pomisleku, ki velja za mlade proizvajalce. Uh, ta sklic 2013 eh, smo imeli torej za proizvajalce, razen za mlade proizvajalce, ki začenjajo eh, poslovati leta 2012-2014, poleg tega smo imeli druge izjeme, ki lahko sodijo v ta okvir in edina stvar, ki se jim moramo izogniti, je to, da bi zdaj, ko smo že oznanili, da bo prišlo do ponovnih opredelitev, ko gre za um, izplačila upravičenim. Tukaj se moramo izogniti tem, da bi imeli med narekovaj proizvajalce, ki se pravzaprav tako predstavijo le zato, da črpajo ta sredstva. Temu se torej želimo izogniti, vendar pa obenem zagotoviti, da ne bi diskriminirali tistih mladih kmetov, ki začnejo z delom oziroma bodo začeli leta 2012 in 2014 in bodo imeli pravico do tega. A, ko ste govorili o zgornjih mejah ste podali primer eh, za tiste, za katere to ni težava, torej za zadruge in organizacije, ki vlagajo zahteve za izplačila za več sto tisoč eh, kmetov. Vendar pa je upravičenost eh, izračunana za vsakega posameznika, za vsakega posameznega kmeta ko torej eh, uložite kolektivno prošnjo, to pravzaprav ni noben problem. Tukaj govorimo o teh eh, posamičnih eh, pravicah, ne pa o zadrugah ali o kolektivnih organizacijah, ki pravzaprav predstavljajo le nekakšno storitev za te posamične kmete na to še vprašanje opredelitve aktivnega kmeta. Um, želel sem biti veliko bolj eh, natančen pri tej opredelitvi, vendar pa so moji predhodniki in pa Evropska unija se pravzaprav zavezali pri eh, Svetovni trgovinski organizaciji, da tukaj ne bi šlo za. Um, za eh, neposredna plačila, za razvezana neposredna plačila. Tako pravzaprav sami opredelitev aktivnega kmeta ne moremo umestiti meril, ki so povezani, povezana s proizvodnjo, proizvodnjo kot tako. In ravno zato smo vključili druge vsebinske elemente, zato da bi pravzaprav izključili tiste, ki niso upravičeni. Dodali pa smo še en vsebinski element v to opredelitev. Vsaka država članica mora definirati uh, tiste minimalne dejavnosti, zato da se kmet prizna kot aktivni kmet. In to nam omogoči prav tako, da ugotovimo, ali je upravičena eh, do sredstev ali zanj veljajo, veljajo uh, tiste pravilne mere glede zemlišča, 5000 eh, evrov na leto in tako dalje. Uh, upoštevati moramo namreč, da imamo tukaj veliko srednje velikih uh, obratov, ki uh, dobivajo več milijonov subvencij, saj uh, Eh, obdelujejo toliko in toliko več hektarjev, imajo pa tudi zurane dohodke, vendar pa nismo želeli eh, iz definicije aktivnih kmetov izključiti eh, te kmete, ki so aktivni na različnih področjih, kar je seveda za nekatere regije pomembno. Nekateri tukaj pravijo, da, da gre tukaj za preveč zapleteno, preveč obsežno besedilo. Vendar pa je prav gotovo tudi kmetijstvo Evropske unije kompleksno. In uh, vsi uh, se tega zavedate, vsi želite, da se vaše specifike upošteva, da se vaše specifike uh, vključi v to. In če gre za skupno kmetijsko politiko, potem so prav gotovo tudi pravila v povezavi s tem zapletena. Torej, pa, če pa bi upoštevali le vsako specifično državo, ne bi več mogli imeti skupne kmetijske politike. Če bi upoštevali le Polsko, le Španijo, le Finsko, ali pa druge države Evropske unije. Ravno ta kompleksnost ni nujno kompleksnost kot eh, taka, kot sama po sebi. Že tako hočemo vse čim bolj eh, poenostaviti. Vsi iščejo torej rešitev in tudi na sami spletni strani komisije boste našli vse elemente, ki prispevajo k poenostavitvi, ko gre za osnutek uredbe, ki jo osnujemo. Uh, Prav gotovo pa pozivam tudi javne, državne organe in pa regionalne organe, da sami v praksi uporabljate čim bolj enostavne določbe. Moramo tukaj zagotoviti nekakšen skupni trud torej Brusel, komisija skupaj s svetom in pa um, parlamentom nekako opredeljuje eh, določbe skupnosti, vendar pa se mora to prenašati tudi na nacionalno in regionalno raven. Zato bi si želeli, da bi vsi pravzaprav vložili toliko truda kot Evropska unija, da ne bi uh, zapletli uh, celotne situacije. Kako bomo torej opredelili stvari? Vsekakor je treba izboljšati predlog, vendar pa je ni dobro še dodatno zapletati. Na to pa še vprašanje o zelenitve, zelenega kmetovanja. V tej sceni dvorani so osebe, ki so že prisustovala na nekaterih drugih srečanjih, prejšnji teden smo nekaj že pojasnili, vendar pa se znova oglašajo z istimi, z istimi vprašanji. Torej, teh sedem odstotkov torej teh 7 odstotkov zemljišče. Komisija tega nikoli ni umestila v noben pravni akt. Dejali smo torej, da je treba teh 7 odstotkov upoštevati vključno za zemljišči, ki zdaj niso upravičena, saj uh, tam, so tam nasajene oblike rastlinstva, ki niso produktivne. In uh, to seveda izključujemo. Ravno zato, ker niso upravičene. Kako torej združiti te cilje? ki si jih eh, zastavlja evropsko kmetijstvo pri proizvodnji. Torej, upoštevati moramo vse okrepe, ki prispevajo k eh, večji produktivnosti, vendar pa ne smemo pozabiti tudi na javno razpravo, ki smo organizirali prejšnje leto. Dobro si ogledajte, kaj, eh, kaj si vsi obetajo od nas, od skupne kmetijske politike. In tudi proračun, ki je bil predstavljen, je bil precej dosleden, vendar pa odločitve še nismo sprejeli. Moramo pokazati, Eh, voljo, da smo zmožni oblikovati SKP, ki bo upoštevala proizvodnjo hrane, proizvodnjo na področju kmetijstva in pa obenem tudi eh, dobro upravljanje z naravnimi viri. Zakaj torej eh, ne bi prepletli vseh teh ukrepov na področju kmetijstva in okolja in upoštevali tudi vse specifike, ki veljajo za obe področji? To bi torej moralo biti v temelju vse evropske politike. Če eh, so nekatere izboljšave potrebne, bomo o tem še govorili, vendar pa se moramo zapomniti naslednje. 30 odstotkov, ki smo jih predvideli za ozelenitev, eh, je torej nekaj, kar velja eh, za kmete in dobro je, da to še vedno uvrstimo v schemo neposrednih plačil in da to ne presege, preseže okvira skupne kmetijske politike. Mislim, da gre tu za pomembna vprašanja in da jih, ni, in da jih ne smemo tako pozabljati. Tako, tukaj bom zaključil, vendar pa vas še enkrat pozivam in še enkrat opominjam, da bomo zeleno rast eh, zagotovili z znatnimi ukrepi, ki jih prej nismo poznali, ukrepi, ki bodo spodbudili raziskovanje in inovacije na področju kmetijstva in ali tako lahko zagotovimo zeleno rast. To pa ne izključuje kmetijske prakse, vendar pa zgolj upošteva ta zelena vprašanja. Tako najlepša hvala za to priložnost. Najlepša hvala. Gospod De Castro ne želi besede, za kar sem mu zelo hvaležen. In tako, gospe in gospodje, naj se najlepše zahvalim vsem poslancem in poslankam, ki so sodelovali v tej razpravi. Hvala vsem, ki ste bili pripravljeni prisluhniti organizacijam kmetov. Še posebej pa se zahvaljujem vsem, ki ste prišli, poslušali. Eh, prispevali svoje mnenja. Žal mi je, da nisem uspel dati besede vsakomur od vas. Bi pa spodbudil vse organizacije naj zagotovijo, da bo ta razprava tekla naprej v njihovih regijah, v njihovih državah. Razprava se namreč mora nadaljevati povabijo naj ministre in člane parlamentov, da sodelujejo v teh razpravah, kajti kot vemo, bodo, eh, bo o prihodnosti SKP odločalo več institucij, svet, eh, parlament. Zato mora razprava teči naprej in vsekakor morate vedeti, da vplivate na oblikovanje politik in da vaše mnenje nekaj šteje. Najlepša hvala. Very well indeed. But it's always like this. You know, when you invite 10, you should invite.